izvaja diskriminacija, zato tudi preostali kolegi danes ne bomo stavkali. Žal pa vas moramo obvestiti, da našega dela po koncu sestanka ne bomo podaljševali, zato se bo tolmačenje končalo točno ob 12.30. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Sestanek se bo končal do 12.30 in upam, da se bo k malu našla rešitev, ki bo ustrezala obem, obema stranima. Veste, da vaše delo cenimo in za nas ste nepogrešljivi, zato res upamo, da se bo konflikt oziroma spork malo razrešil. Tako, zdaj pa se lahko lotimo glasovanja. Najprej bomo glasovali o poročilu na lastno pobudo in predlagam, da se kar posvetimo glasovanjem. Pričeli bomo torej sedmo točko na dnevnem redu, poročilo na lastno pobudo, enakopravnost jezikov v digitalni dobi. Poročevalka je bila kolegica Evans. Jill, bi rada še kaj dodala? Bitte. Izvoli. Yes, thank you, chair. Just... Hvala, gospa predsednica. Zahvaljujem se poročevalcem v senci za pomoč, hvala vsem asistentom, hvala tudi svetovalcem. Hvala tudi kolegom iz sekretarjata. Imeli smo tudi eh, strokovnjake, ki so nam svetovali, ki jih zdaj eh, govorka našteva. V mnenje na lastno pobudo smo res uložili ogromno dela, zdi se mi, da smo pripravili res dober dokument, ker se v veliki meri strinjamo. Interes, ki smo ga izkazali tej temi, res kaže na to, kako pomembna so ta vprašanja. Hvala. Najlepša hvala prav potem lahko kar pričnemo s glasovanjem. Najprej kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Eh, predlog so njime 50 za, proti, vzdržani. Če rok ne boste dvigovali, ne bom videla, kakšen je rezultat. Ponovimo za, proti, vzdržani. Vzdržani sprejeto. 51 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 54 za, proti, vzdržani sprejeto. 53 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 9 za, proti, vzdržani sprejeto. 61 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. ITRE 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. ITRE 16 za, proti, prav. ITRE 15 bomo preverili glasujmo. Geschlossen. Konec glasovanja. 15 za, 8 proti, sprejeto. ITRE 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. ITRE 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 11. Kompromis 11 za, proti proti, vzdržani, sprejeto. 69 za, proti, vzdržani, sprejeto. 70 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Tudi to lahko preverimo. Kompromis 12 za geschlossen. Konec glasovanja. 13 za, 10 proti sprejeto. 77 za, proti, vzdržani, sprejeto. 78 za, proti, vzdržani, sprejeto. 79 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 13 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. 83 za, proti, vzdržani, sprejeto. 87, ne, ne, ja, 87 za, proti, vzdržani, sprejeto. 88 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. 89 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 91 za, proti, vzdržani, sprejeto. 92 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 16 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. ITRE 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. ITRE 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. ITRE 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 97 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 102 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 101 za, proti, vzdržani, sprejeto. 104 za, proti, vzdržani, sprejeto. ITRES 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Itra 10 za, proti, stržani, sprejeto. Kompromis 18 za, proti, stržani, sprejeto. 81 za, proti, stržani, sprejeto. Prav, preverjamo. 81, preverimo elektronsko. Geschlossen. Konec glasovanja. 13 za, 11 proti sprejeto. 64 za, proti, zdržani, preverimo. 64 glasujemo. Geschlossen. Konec glasovanja. 15 za, 9 proti sprejeto. 111 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 112 za, proti proti, vzdržani, zavrnjeno. Prav, bomo preverili 112. Geschlossen. Konec glasovanja. 12 za, 12 proti, zavrnjeno. Sto trinajst za, proti vzdržani, zavrnjeno. 116 za, proti, vzdržani, sprejeto. 118 za, proti, vzdržani, sprejeto. 119 za, proti, vzdržani, sprejeto. 120 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 121 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Preverimo. Preverimo 121. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 13 za, 12 proti sprejeto. 122 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 123 za, proti, vzdržani. Zdržani sprejeto. 125 za, proti, zdržani zavrnjeno. Kompromis 19 za, proti, zdržani sprejeto. ITRE 14 za, proti, zdržani sprejeto. Kompromis 20 za, proti, zdržani sprejeto. Kompromis 21 za, proti, zdržani sprejeto proti, zdržani, sprejeto. Itre štiri, za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis ena, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog strojembe devet, za, proti, vzdržani, sprejeto. Enajst, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Itre E za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Kompromis šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Itre M za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprejembe 33 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno 34 za, proti, vzdržani, sprejeto 35 za, 34 bi preverili prav. Glasujemo. Geschlossen. Konec glasovanja. 12 za, 12 proti, zavrnjeno. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 43 in itre 1 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 45 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ustni predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, sprejeto itre ena. Za proti, vzdržani, sprejeto. Itre k za proti, vzdržani, sprejeto. Ena za proti, vzdržani, sprejeto. Dve za proti, vzdržani, sprejeto. Tri za proti, vzdržani, sprejeto. Štiri za proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog srembe 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa še končno glasovanje. Poimensko glasovanje glasujemo. geschlossen. Konec glasovanja. 22 za, nihče proti in 4 vzdržani. Soglasno torej sprejeto. Čestitke poročevalki. Dan komme jetzt zu Gremo naslednjo točko, osmo. Mnenje. Spodbujanje rasti in kohezije v obmej, obmejnih regijah EU. Naš poročevalec je bil kolega Zagorakis, ki ga ni z nami, tako da mi ga ni treba spraševati, če bi rad še kaj dodal. In lahko kar takoj glasujemo. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Tri za, proti, vzdržani, sprejeto.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 proti, zdržani, sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog srem besedo 21 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 36 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno. 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ko moram iz 5 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 51 za, proti, vzdržani, sprejeto. 52 za, proti, vzdržani, sprejeto. 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. 55 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 56 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprejme 62 za, proti, vzdržani, sprejeto. 63 za, proti, vzdržani, sprejeto. 64 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani sprejeto. 65 za, proti, vzdržani sprejeto. 66 za, proti, vzdržani sprejeto. 67 za, proti, vzdržani sprejeto. 68 za, proti, vzdržani sprejeto. 69 za, proti, vzdržani sprejeto. 70 za, proti, vzdržani sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 71 za, proti, vzdržani, sprejeto. In še končno glasovanje. Glasovali bomo poimensko, glasujemo. Geschlossen. Konec glasovanja. 24 za, nihče proti in en vzdržan. Soglasno sprejeto torej čestitke poročevalcu. Zdaj pa še deveta točka na dnevnem redu. Mnenje izkoriščanje globalizacije, trgovinski vidiki. Naš poročevalec je kolega Zamit Dimeš. Bi še kaj dodali? Izvolite. Well, uh, ja, V tej trenutku se lahko zahvalim vsem, ki so mi pomagali pri pripravi osnutka mnenja. Mislim, da smo uspeli doseči pravo ravnotežje, poudariti kulturne vidike, ko gre za izkoriščanje učinka globalizacije. Upoštevali smo najrazličnejše vidike kulture, dediščine in si to ogledali tudi z širšega vidika svobode izražanja namreč in medijskega pluralizma. Tako da se mi zdi, da smo vsa ta načela uspeli upoštevati tudi zdaj, ko govorimo o globalizaciji. Najlepša hvala, zdaj pa lahko glasujemo. Najprej predlog spremembe 41 za, proti, vzdržani sprejeto. 42 za, proti, vzdržani sprejeto. 43 za, ne. Glasujemo o predlogu spremembe 44 za, proti vzdržani sprejeto. 45 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani sprejeto. 53 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 54 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. 58 za, proti, vzdržani. Tu bi pa preverili. Glasujemo. Geschlossen mit... Konec glasovanja. 12 za, 13 proti. Zavrnjeno. Predlog sveme 60 za, proti. Proti vzdržani, zavrnjeno. 68 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 67 za, proti, vzdržani, sprejeto. Mislim, da je sprejet, pa bomo vseeno preverili. Glasujemo. Geschlossen. Konec glasovanja. 15 za, 9 proti, sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 74 za, proti, vzdržani, sprejeto. 75 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. 76 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 77 za, proti, vzdržani, sprejeto. 79 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 11 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno. 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 za, proti proti, zdržani, sprejeto, 17 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 18 za, proti, zdržani, sprejeto, 19 za, proti, zdržani. Bomo preverili. Glasujemo o predlogu srembe 19. Geschlossen. Konec glasovanja. 14 za, 9 proti, sprejeto. Predlog sprejme 20 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 1 za, proti, zdržani, sprejeto. 24 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, zdržani, sprejeto. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno. 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. 35 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Glasujemo. Med 15 za, 10 proti, sprejeto.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 proti, zdržani, zavrnjeno. Dve za, proti, zdržani, zavrnjeno. Tri za, proti, zdržani, sprejeto. Štiri za, proti, zdržani, sprejeto. Pet za, proti, zdržani, sprejeto. Šest za, proti, zdržani, sprejeto. Zdržani, sprejeto. 7 za, proti, zdržani, sprejeto. 8 za, proti, zdržani, sprejeto. 9 za, proti, zdržani, sprejeto. 10 za, proti, zdržani, sprejeto. Še končno glasovanje, ko glasujemo poimensko. imensko. geschlossen. Konec glasovanja. 25 glasov za, nihče proti in nihče vzdržan. Res soglasno sprejeto. Iskrene čestitke. To se res ne zgodi pogosto. So, sind unsere Gäste da? Policy Department B und Kommission. So, bevor wir in Tagesordnungspunkt 10. Tako, preden gremo na deseto točko dnevnega reda, moramo še malo počakati, da vidimo, ali so vsi naši gostje prispeli in da se vsi posedejo, ampak takoj bomo nadaljevali. Genau ist das? Ja, ich glaube. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Tako, dragi kolegi in kolegice, zdaj lahko gremo na deseto točko dnevnega reda. In sicer gre za razpravo s komisijo in predstavitev študije političnega oddelka v zvezi s programom Erasmus. Kot vsi veste, je komisija 30. maja 2018 predstavila zakonodajni predlog za naslednjo generacijo programa Erasmus. Vendar pa eh, ima zdaj, eh, je eh, pravzaprav vsaj v predlogu komisije program izgubil plus v imenu. Danes imamo priložnost za prvo izmenjavo mnen o tem predlogu in sicer bomo imeli danes dva dela. Najprej bomo slišali predstavitev študije, ki jo je naročil naš odbor. In tu izrecno pozdravljam Amber van der Graaf, ki zastopa neodvisno raziskovalno ustanovo Panteja. Eh, pozdravljam pa tudi eh, Paula Frunhafa, ki jo spremlja in je tudi na voljo za vprašanje. Eh, Gre za študijo Erasmus, Plus na poti proti novi generaciji programa. Ta študija je preučila določena področja, ki so zelo zanimiva za nas, tudi z vidika novega predloga. Eh, zlasti gre tu za vprašanje vključenosti, poenostavitev in parlamentarnega nadzora, če samo izpostavim nekaj ključnih področji študije seveda vam vsem priporočam, da si tudi študijo preberete. Potem pa bo sledila predstavitev novega predloga komisije, strani komisije. In že kar takoj pozdravljam gospod Erikson Vatršot, ki je direktorica za mlade izobraževanje in Erasmus Plus v generalnem direktoratu EAK. Začeli pa bomo z gospod Fandergraf, ki ima 10 minut. Uh, da nam predstavi rezultate študije. Vem, da to ni veliko, ampak eh, poskusite in nedvomno se bomo na vse to vrnili tudi še v nadaljni razpravi. Najprej pa najlepša hvala, da ste z nami in izvolite, beseda je vaša. Thank you. Good morning, everyone. My name is Amber van der Graaf from. Pozdravljeni, sem Amber van der Graaf z raziskovalnega urada Pantaja na Nizozemskem. Predstavila bom našo študijo o Erasmusu, plus, ki eh, jo je naročil odbor za kulturo Evropskega parlamenta. Osredotočila pa se bom predvsem na glavne ugotovitve in zaključke. Tako. Namen te študije je pravzaprav vključeval tri cilje. Eh, preučili smo rezultate Erasmusa, plus, eh, črpali smo eh, na, iz raziskav na ravni Evropske unije in nacionalni ravni. Potem smo preučili postopke odločanja v Erasmusu Plus in razmišljali o tem, ali bi bil primeren drugačen postopek odločanja za izvajanje programa. In pa tretji cilj je bil pripraviti priporočila za prihodnjo generacijo programa na podlagi ugotovitev iz prvih dveh delov. Poleg tega smo razmišljali tudi o evalvaciji, ki jo je pripravila Evropska komisija. Tudi to je bil pomemben element študije. Torej, uh, Kot rečeno, preučili smo literaturo in raziskave ter izvajali intervjuje na evropski nacionalni ravni in eden od glavnih eh, rezultatov je, da Erasmus Plus dobro deluje in ima visoko dodano vrednost tako za nacionalne kot evropske deležnike in omogoča izvajanje različnih projektov. Popraševanje po programu je visoko, kar kaže tudi visoka stopna absorpcije in eh, dejansko se kakovost samih eh, zahtevkov povečuje, eh, čeprav eh, je uspešno zahtevkov v upadu, ker je enostavno dobrih pro, predlogov preveli, preveč. Preučili smo tudi, v kolikšni meri so uresničeni cilje nove zasnove. V novem programu so tri ključni ukrepi, eh, ki so pospremljeni z drugimi dejavnostmi eh, in tu je prišlo do izboljšav, kar zadeva prepoznavnost, eh, meddisciplinsko sodelovanje, učinkovitost, poenostavitve, vključenost. Torej na vseh teh področjih je prišlo do izboljšav, je pa seveda manevrski prostor tudi za nadaljne izboljšave vsekakor poz, verjetno poznate eh, umestno eh, oceno Evropske komisije. Eh, in mi smo v imenu parlamenta tudi preučili to oceno. Strinjamo se z ugotovitvami komisije v tej oceni v veliki meri. Eh, nedvomno poznate glavne sklepe, namreč da težko dostopne skupine ostajajo izziv, da eh, razporeditev proračuna še vedno odraža prejšnji program, da je postopek zahtevkov še vedno kompleksen in zapleten, da tudi eh, študentska posojila niso doživela zaželenih rezultatov in da imamo fragmentiran pristop do izobraževanja odraslih, da je včasih težko ugotoviti, eh, kateri programi so na voljo, komu so namenjeni in da bi tu bile stvari lahko boljše. Potem je tu še nekaj, uh, ocen, nekaj točk, ki so bile vključene v oceno uh, komisije. Eh, in eh, ki smo jih tudi sami preučili, tako da lahko morda kaj dodamo k predlogom eh, komisije. Čeprav usklajenost z prioritetami Evropske unije ni popolna, pa vendarle je precejšna. Upravičenci lahko vzpostavljajo projekte, ki se odzivajo na njihove lokalne potrebe. No, kar zadeva mednarodno delovanje, spostavljanje partnerstv, eh, je to vsekakor inovacija v tem projektu. Vendar pa bi stopna inovativnosti lahko bila eh, višja, ni pa povsem odsotna, kar zadeva upravičence. Na področju športa je preveč prednostnih nalog in eh, preveč dvomnosti, kar povzroča šibkosti. Vendar pa po drugi strani to omogoča večje število in bolj raznolike projekte, ki so skladni eh, s številnimi cilji programa Erasmus, torej to lahko prinaša tudi določene prednosti. No, eh, tu so še drugi, eh, druge posamezne točke, naprimer, da sistemski učinek ostaja ad hoc, da ni dovolj podatkov o tem, kakšna je poraba sredstev, da imamo slab pregled nad ugotovitvami in rezultati. No, kot sem povedala na začetku, je bil eden od ciljev študije tudi obravnavati postopek odločanja pri Erasmusu. Analizirali smo delegirane in izvedbene akte in njihovo izvajanje. E, Erasmus Plus se izvaja na podlagi letnih programov dela. Ti se sprejemajo po postopku za izvedbene akte. Uh, Eh, pri Erasmusu Plus pa se ne izvajajo oziroma ne uporabljajo delegirani akti. Letni program pripravi ta komisija in programski odbor. Gre za prednostna področja za posamezno leto, razporeditev proračuna za posamezne ukrepe področja in nacionalne agencije ter tudi časovnico za uresničevanje teh dejavnosti. Letni program dela uh, vzpostavi tudi prednostne naloge, na katere se Erasmus v posameznem letu osredotoča. Uh, Eh, to pomeni, da bodo tudi tisti projekti, ki so skladni s temi letnimi pridnostnimi nalogami, eh, bolj verjetno potarjeni. Torej, kar zadeva dosedanje uporabo letnih programov dela, načeloma izvajanje in uporaba programov teče predvsej dobro. Uradniki komisije in nacionalni upravičenci, s katerimi smo govorili, so uh, povedali, da je delovni odnos doslej dober. Uh, da je, obstaja tudi do, dobra odzivnost na potrebe na nacionalni ravni. Vendar pa eh, precej govora je o izvajanju delegiranih oziroma izvedbenih aktov, sicer je jasno na papirju, kdaj naj bi se eni in drugi uporabljali, ni pa to tako jasno v praksi. Uh, kot vemo, pri, so pri delegiranih aktih vključeni zakonodajalci in gre za dopolnitev določenih eh, vidikov temeljnega akta. Medtem, ko pri izvedbenih aktih eh, je upleten programski odbor in naj bi šlo za izvajanje temeljnega akta. No, eh, stvari v praksi niso tako enostavne. Eh, ko gre za letne prednostne naloge, bi v njih lahko videli nekaj, kar zadeva izvajanje. Hkrati pa predstavljajo tudi bolj politične oziroma strateške odločitve. Zato bi lahko trdili, da bi tako izvedbeni kot delegirani akt lahko prišla v poštev, ko gre za letne prednostne naloge. Alternativn, težko pa je predlagati alternativne postopke odločanja, kajti na tem področju obstajajo določene omejitve, naprimer medinstitucionalni sporazumi iz leta 2016. Eh, vendar pa se zdi, da so izvedbeni akti primernejši za strukturo in trenutni mehanizem delovanja Erasmusa. Plus vprašanje letnih prednostnih nalog pa ostaja predmet razprav. Eh, no, v študiji smo podali tudi dve priporočili glede odločanja v Erasmusu. Plus. Najprej boljša razmejitev področji, ki so stvar izvedbenih in delegiranih aktov. S tem bi se lahko eh, izognili razpravama o uporabi postopkov v prihodnje. Drugo priporočilo pa je, da je potrebno eh, jasno opredeliti, kakšna je vloga na letnih prioritet v letnem programu dela in eh, glede tega, kako se sprejema odločitev o teh letnih prioritetah. No, eh, zdaj, ko sem predstavila ključne ugotovitve, pa bom predstavila še naše glavne sklepe in priporočila. Kot povedano, program Erasmus Plus dobro deluje, prinaša visoko dodano vrednost za vse deležnike in nova zasnova programa omogoča boljša prepoznavnost, eh, enostavnost, boljšo učinkovitost in boljše rezultate. Vendar pa na vseh teh področjih še obstaja manjevrski prostor za izboljšave. Eh, študija je podprla večino ugotovitev umestne ocene komisije. Če pa jih ni podprla, pa je bilo to zaradi drugačnega povdarka. No, eh, v študiji si lahko sicer preberete vsa naša priporočila, sama pa naj spostavim samo ključna. Najprej, eh, Evropski parlament bi moral razmisliti o glavnih prednostnih nalogah za program Erasmus. Plus. Gre za širok program, ampak sredstva so omejena in vedno se je potrebno odločati. Na podlagi naše raziskave eh, smo podali določena priporočila, predvsem kar zadeva večjo dostopnost in boljšo vključenost, naprimer več sredstev za mlade in ključni ukrep dve boljšo usmerjenost v nove in manjše organizacije ter zmanjšanje upravnega bremena pri zahtevkih. Vse to je seveda med seboj tesno povezano, tako da tu lahko gre za nek pozitivni cikl, ki ga lahko sprožite, če se boste tega lotili. E, kot rečeno, e, bi vas pozvala, da si e, preberete naše poročilo, kjer so navedeni tudi nadaljni sklepi in priporočila. Zaenkrat pa hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala. Hvala, gospa van der Graf, za predstavitev te študije, ki eh, jasno kaže, na kaj moramo biti pozorni, ko gre za novi program. In najlepša hvala tudi za vse predloge, ki ste jih podali, kaj bi lahko v novem programu izboljšali. E, mislim, da je res vredno razmisliti o tem, kar ste uh, omenjali, namreč razmerje med izvedbenimi in delegiranimi akti. Eh, in tu bi lahko pravzaprav tudi parlament postavili v bolj udoben položaj, kar zadeva politično odločanje, kajti vedno znova ugotavljamo, da pri izvedbenih aktih ne gre zgolj za tehnična vprašanja, uh, temveč da e, pogosto gre tudi za določanje prednostnih nalog in da se potem pač to dogaja brez vključenosti Evropskega parlamenta. Najlepša hvala za to priporočilo. Za večjo učinkovitost pa mislim, da je najbolje, da kar takoj damo besedo gospe Erikson, ki bo predstavila novi predlog komisije, potem pa bo sledila razprava o. Eh, obeh prispevkih, verjetno ste si vsi na kratko, vsaj že pogledali ta program. Eh, z veseljem ugotavljamo, da je sicer prišlo do povišanja sredstev, vendar pa ne do takšnega povišanja, kot smo ga kot parlament zahtevali. V naši veliki resoluciji o naslednjem večetnem finančnem okviru smo zahtevali vsaj trikratno povečanje sredstev. Komisija zdaj predlaga dvakratno povečanje in če stvari enako natančno izračunamo in upoštevamo inflacijo, eh, na koncu ne pridemo do podvojitve sredstev, ampak pridemo do 26 milijard, kar je približno uh, toliko, kot uh, če bi nadaljevali z zadnjim programskim letom programa Erasmus. S tem ne moremo biti zadovoljni. No, če podrobneje pre, preučimo predlog za Erasmus, ugotovimo tudi, da so se cilji precej širši, kaj vse naj bi s programom Erasmus dosegli, pa kljub temu program kot tak eh, je postal precej manj konkreten eh, kot tisto, kar poznamo iz prejšnjega predloga. In kot parlament mislim, da si moramo tu zastaviti vprašanje, v kolikšni meri bi kot. Eh, smo kot parlament komisiji dali nek bjanko ček, kar zadeva prožnost, tako da mislim, da moramo iskreno razpravljati o tem, ali konkretne formulacije, ki jih poznamo iz prejšnjega predloga, niso bile bolj primerne za javnost in tudi za določenje naših prednostnih nalog, kot uh, vse te zelo splošne izjave in splošni predlogi, ki jih je komisija predložila. No, to so zgolj pripombe z moje strani, eh, na katere se lahko morda tudi navežete v svoji predstavitvi. Zdaj pa kar dajem besedo gospe Erikson. Deset minut imate, da predstavite, kaj ste spremenili, zakaj ste to spremenili. Gre bolj za evolucijo kot za revolucijo, kar je tudi prav. Uh, ampak eh, morda nam lahko eh, podrobno predstavite, kakšni so bili motivi za posamezne spremembe in korake. Potem pa mislim, da bo sledila obširna razprava, za katero imamo tudi kar predsej časa. Izvolite, gospa Eriksen, deset minut imate. Much, eh, Najlepša hvala, predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke. Veseli me, da sem tu in da vam lahko predstavim nov predlog eh, za program Erasmus, ki ga je sprejela komisija 30. maja. Kot ste vredno slišali včeraj, ko je komisar eh, predstavljal politični kontekst, je zelo dobro, da eh, predstavljamo ta predlog v času, ko prihaja do večjega priznavanja vlogi kulture in izobraževanja in tudi sredi razprave o prihodnosti Evrope. To pomeni, da imamo pri tem programu tudi specifičen zagon. Eh, glede na to, da so mladi izobraževanje in kultura v spredju. No, eh, veliko krat sem vam že zahvalila, ampak morda se lahko z zamudo zahvalim za vso vašo predanost, da ste nam pomagali tudi praznovati 30-letnico Erasmusa lani, dogodek, ki smo ga organizirali eh, in na katerem smo bili prisotni skupaj z vami junija, je res dal Eh, nov zagon temu programu, mogoče je res eh, veliko prepoznavnost tega programa in jasno pokazal, kakšen je njegov učinek. Torej tudi na podlagi tega smo lahko pripravili ambiciozne predloge. Kot veste, gre tudi za pravi trenutek, kajti predlog prihaja v pravem, v času, ko imamo na mizi. Eh, pomembne politične cilje, nove cilje za prostor izobraževanja ter ambiciozno strategijo za mlade. Vse te ambicije smo poskušali prevesti tudi v predlog programa. No, eh, gre za eh, enega od vodilnih projektov, Eh, preden predstavim program, eh, vedno rada navedem nekaj zelo konkretnih številk. Veliko študij učinka je bilo izvedenih glede stroškov in učinkov programa Erasmus, ampak naj vam eh, predstavim dve zelo zgovorni številki. Po eni strani so koristi tistih, ki so bili del te izkušnje in ki jim je bilo olajšano vključevanje na trg dela, to je na plat medalje. Če pogledate diplomirance, se je tu se je podvojila njihova možnost za zaposlitev v prvem letu po diplomi in pa tudi, ko gre za diplomirance poklicnega izobraževanja, so tudi ti hitreje našli delo in zaslužijo 25 odstotkov več kot tisti, ki niso imeli te priložnosti. No, na drugi strani medalje pa so eh, impozantne številke glede eh, učinkov pri združevanju Evrope. 83 odstotkov tistih, ki so sodelovali v izmenjavi v Erasmusu, plus se čuti bolj uh, evropejce. Istočasno pa 94 odstotkov uh, teh ljudi pravi, da so postali bolj strpni. Tako da mislim, da je tudi to odličen dokaz za učinkovitost programa. Seveda ima učinke tudi na institucije, ki postanejo bolj odprte in bolj mednarodne. No, če zdaj pridem na sam predlog. Kot veste, smo se zelo podrobno in obširno pripravljali na ta predlog. Priprave so tekle več kot leto dni in poskusili smo zagotoviti, da bodo te pro priprave proces, v katerega so vključeni vsi, ki so kakorkoli. Eh, zainteresirani za Erasmus, torej različni deležniki, parlamenti in tako dalje. Tako da gre tu za vrsto elementov, ki smo jih preučili, med drugim tudi poročila vašega odbora. Več kot milijon odzivov in povratnih informacij smo dobili v različnih posvetovanjih, kar je precejšna številka v primerjavi z ostalimi posvetovanji. Zaključki, do katerih smo prišli, so precej skladni z zaključki študije, ki je bila ravno kar predstavljena. Uh, Eh, na to se bom še vrnila, ampak nasplošno, kot ste povedali tudi vi, predsedujoča, mislim, da imamo široko podporo za kontinuiteto. Veljalo je za velik uspeh, da smo uspeli eh, integrirati ta program na zadnje, ko smo imeli eh, pred sabo program Erasmus, Plus, ki je združil pravzaprav sedem programov. Na začetku je bilo to težavno, ampak zdaj vidimo, da je to deležno široke podpore. Tako da uh, smo dobili velik poziv k kontinuiteti tega, kar imamo. Torej, eh, Govorimo o evoluciji, ne revoluciji in to se odraža tudi v vseh povratnih informacijah. Torej, za prihodnje predlagamo, da bi v veliki meri ohranili enako arhitekturo, kot jo poznamo doslej, pa tudi enako področje uporabe tega programa, ter da bi v veliki meri ohranili tudi načine izvajanja. Torej, ta preizkušeni model, ki ga imamo, da se večina programa izvaja preko nacionalnih eh, agencij, eh, se je izkazal. Torej, ta način se je izkazal za zelo učinkovitega in ta model želimo ohraniti. Kar zadeva samo arhitekturo, vidimo široko podporo temu, da bi ohranili tri ključne ukrepe. Enostavno jih je razumeti, imajo specifične cilje, hkrati pa so med seboj tudi povezani. E, torej imamo mobilnost pri izobraževanju, sodelovanje med posameznimi institucijami v vseh sektorjih in tretji manjši del, e, kjer gre za razvoj politične podpore. Torej predlagamo, da teh treh področji ne bi spremenjeni. Ko gre za področje uporabe programa, pa ponovno izpostavljamo, morda še bolj, da moramo imeti koncept vseživljenjskega učenja, ki je podlaga za vse. To je tisto, kar se potem v realnosti odraža v, pri mladih, v športu, pri izobraževanju. Vseživljenjsko vse učenje je prisotno v vseh teh procesih, tako da ne, tega ne želimo spremenjati. Eh, in enako velja tudi za vse sektorje. Vidimo, da eh, imamo veliko želje po boljšem medsektorskem sodelovanju, nedvomno bi nam lahko šlo bolje, ampak pri Erasmusu Plus smo se stvari dobro lotili in videli, vidimo, da je prišlo do novih oblik sodelovanja, naprimer med izobraževalnimi in mladinskimi organizacijami, med športnimi in izobraževalnimi organizacijami, tako da vsi ti sektori ostajajo vključeni, više izobraževanje, poklicno izobraževanje, eh, posebno poglavje za mlade, eh, to je sicer širše področje kot samoučenje, in pa tudi šport. Tudi to področje postaja predvsej uspešno. Prvič smo se tega lotili v Erasmusu, ampak vidimo, da je tudi ta del se izkazal za dobrega, zlasti na račun povezav z eh, sektorjem mladih in številnimi vključujočimi ukrepi. Torej, to bomo ohranili. Obstoječ koncept, da imamo veliko Eh, udeležbo držav eh, Erasmusa, ki jih je precej več kot 28, to želimo ohraniti. Eh, ne želimo pa biti zaprti in ohranjamo tudi razsežnost partnerskih držav, ki zagotavlja bolj mednaroden doseg tega programa, bolj mednaroden domet in to želimo šelo, celo še okrepiti. Kar zadeva proračun, pa mislim, da imamo dobre novice. Podvojitev proračuna je eh, odlična novica, odlična novica, ker vemo, da eh, je na tem področju precej eh, nezapolnjenega pa vpraševanja in mislimo, da bomo to lahko zdaj zapolnili. Seveda bi se vsi želeli še višjega proračuna, ampak glede na kontekst je tudi podvojitev proračuna po mojem mnenju dober rezultat. Seveda imamo tudi visoka pričakovanja, kar zadeva podporo ljudem, podporo mobilnosti pri izobraževanju. Želeli smo tudi prilagoditi formate za to, da bi podprli v večji meri mlade. In eh, naš velik cilj je tudi, da bi bil program bolj vključujoč. Eh, tako da bi pravzaprav lahko dosegli potrojitev števila upravičencev v tem programu. Lahko na hitro pojasnim, kako bo to uh, mogoče. Morda se zdi, kot da gre za nek magičen trik, ampak eh, to ni tako. Gre za to, da smo eh, se poskušali zgledovati eh, zlasti eh, po tistih formatih, ki jih poznamo iz mladinskega programa. Tam gre za krajše aktivnosti, skupinske aktivnosti in vidimo tudi iz ocen, da je velika potreba potem, da bi priložnosti bile bolj prožne, zato da e, nekaj ponudimo vsem različnim e, upravičencem, tako da e, imamo možnost Eh, združevanja fizičnih in virtualnih eh, elementov pri mobilnosti. S tem se eh, znižajo povprečni stroški in to pomeni, da bomo lahko trikrat več upravičencem dali priložnosti. Gre za 12 milijonov ljudi. To je izračun, ki temelji na tem, da bi program postal bolj vključujoč, ne pa ravno nasprotno. Kar zadeva posamezne sektorje. Eh, s podvojitvijo proračuna se bo povečalo količina sredstev za vse eh, programe, za vsa področja. In za zaključek naj še izpostavim, kaj eh, po našem mnenju predstavlja evolucijo. Eh, na podlagi odzivov in tudi študije vidimo, da mora program postati bolj vključujoč, da mora doseči tiste, ki imajo manj priložnosti, postati pa mora tudi bolj dostopen. Torej, eden od predlogov, ki ste jih omenili med svojimi priporočili, eh, je torej že bil vključen. Pripravili smo nov format za partnerstvo, tako imenovana partnerstva majhnega obsega in s tem bomo pomagali manjšim organizacijam, zlasti eh, šolam, mladinskim organizacijam, da bodo laže dostopale do programa. Kar zadeva eh, vključevanje, eh, je tu cela vrsta ukrepov, ki smo jih poskusili vključiti. Eden od pomembnejših pa je, da se moramo bolj zauzemati za sektore, kjer imamo nižjo kritično maso danes, torej da gremo onkraj visokega izobraževanja. E, pred Predvideli smo višji proračun za izmenjave med šolami in za poklicno izobraževanje. Hkrati pa imamo tu tudi bolj prožne formate, ki bodo omogočili tistim, ki imajo manj priložnosti, da sodelujejo v programu. Naj omenim tudi, da smo poskusili razviti v večji meri potencial programa, uh, uh, za uh, ozaveščanje o Evropi in evropski identiteti. Naprimer, če pogledate poglavje za mlade, ki ostaja zelo eh, trdno, kot ga poznamo, čeprav imamo eh, Evropsko služenje eh, prostovoljnega dela, ki je del solidarnostnih enot, ampak eh, ko gre za udeležbo mladih, smo prepričani, da bodo ukrepi, ki smo jih predvideli, pozitivno vplivali na evropsko identiteto in na zaveščenost. Poleg tega želimo tudi eh, izkoristiti pripravljenost številnih nekdanjih udeležencev Erasmusa, da nekaj storijo, ko se vrnejo domov. To želimo izkoristiti in eh, podpreti um, vzpostavljanje mrež udeležencev. In pa, kar je tudi pomembno in je bilo izpostavljeno v predstavitvi, to je poenostavitev. Gre za horizontalno prednostno nalogo že v tem programu, v prihodnje pa želimo biti še bolj ambiciozni. Res želimo preučiti zasnovo programa in eh, tu lahko ponovno navedem partnerstva majhnega obsega, In želimo zagotoviti eh, tudi boljše, bolj učinkovita eh, IKT orodja. Hkrati pa obravnavamo tudi upravne postopke za izvajanje. Želimo zmanjšati količino informacij, ki jih zahtevamo, seveda vedno skladno z omejitvami, ki jih imamo po finančni uredbi, ampak vsekakor želimo zagotoviti kar največ poenostavitev. In pa še nekaj, kar zadeva sinergije, tudi to je vredno omeniti. Ne delujemo seveda izolirano, zelo tesno smo povezani z drugimi evropskimi programi in imamo nekaj zamisli o tem, kako se naprimer bolje uh, povezati z ESF, naprimer, uh, eh, da bi naprimer uh, eh, dopolnili sredstva in nadgradili uspešne projekte v Erasmusu, oziroma v prihodnem programu Erasmus to je bolj ali manj vse. Z veseljem bom odgovarjala na vprašanja, upam pa, da ste s tem nekako dobili pregled nad najpomembnejšimi točkami našega predloga. Hvala. Ja, vielen, vielen herzlichen... Najlepša hvala. Trikratno povečanje števila uh, udeležencev pri dvakratnem povečju sredstev res eh, zveni malo kot eh, čarovniški trik. Uh, in eh, to ne bi se zgodilo preko virtualnih kontaktov, ampak na koncu eh, ne sme na, eh, se zgoditi, da bi tisti, ki imajo denar, potovali, tisti, ki ga nimajo, pa doma sodelovali virtualno. To bi prineslo napačno sporočilo in tega se moramo zavedati. Tako, zdaj pa najprej poročevalec in poročevalci v senci, ki jim bom dala besedo. Eh, Kot običajno bomo to izvedli v postopku ping-pong. Kot prvi ima besedo gospod Zver kot poročevalec. Izvolite, največ pet minut imate. Hvala lepa, spoštovana predsedujoča, gospa Kamerovert, dragi poročevalci v senci, kolegice in kolegi. Najprej hvala, da ste mi namenili to izjemno čast, da za parlament pripravim stališče glede predloga uredbe o vzpostavitvi programa unije za izobraževanje usposabljanje mladino in šport kot je znano je evropska komisija tridesetega maja objavila predlog za podvojitev sredstev eh, v naslednjem večletnem finančnem okviru za ta program glede na brexit in posledično zmanjšanje sredstev za kohezijsko in kmetijsko politiko ki ga je predlagala komisija v novem večletnem finančnem okviru, bi morali verjetno biti veseli te podvojitve, ne. Je na neki način uspeh. Toda trenutno je Erasmus plus, plus težak okrog petnajst milijard, po predlogih komisije tako gledano bi moral biti naslednji trideset milijard, ampak kot je že predsednica ugotovila, bo to bistveno manj. Ne samo zaradi inflacije, Treba je vedeti, da se predlaga tudi financiranje velikih novih pobud, na primer Evropske univerze, centri za poklicno odličnost in pobuda Odkrijmo EU, Discovery EU, iz okvira našega programa, da je očitno, da bo realno povečanje še manjše, kot je bilo za pričakovati. To dilemo moramo razrešiti prej. Zato sem prepričan, da je prednostna naloga odbora za kulturo in tudi Evropskega parlamenta kot celote, da se držimo tistega, kar smo sprejeli marca v naši resoluciji o večletnem finančnem okviru in to je, da si želimo trikratno povečanje eh, budžeta, kot je omenila že predsednica odbora. Ne na zadnje gre za najpomembnejšo naložbo v prihodnost Evropske unije. Popraševanje je veliko, organizacijska in absorpcijska sposobnost na tem področju pa prav tako. Naj predstavim še nekaj svojih opažanj v zvezi s programom predlaganim. Evropska komisija je predlagala, to je bilo tudi že omenjeno, da se novi večletni program imenuje Erasmus brez plus. Evropski parlament je bil proti tej ideji že pred sedmimi leti, ko smo osnovali program za sedanji finančni okvir. Vesel sem, da Evropska komisija ni spremenila osnovne arhitekture programa, še vedno obstajajo trije ključni Uh, ukrepi KA ena za individualno mobilnost, KA dva za sodelovanje med organizacijami in KA tri za razvoj edukacijskih politik. Glede na novih pobud verjamem, da bo, da bodo dobre, da bodo hitro prepoznane in učinkovite. Uh, mladim bodo dajale možnost, da odkrijejo evropsko kulturno dediščino in raznolikost ter še ukrepilo evropsko identiteto. Eh, to je vsekakor neka dodana vrednost eh, mobilnosti. Govorim o Discover EU programu, projektu. Poleg tega pozdravljam tudi prisotnost dveh drugih novih pobud mreže evropskih univerz in centra odličnosti za poklicno izobraževanje in usposabljanje. Ta sektor je bil poklicno izobraževanje in usposabljanje verjetno najbolj zapostavljen uh, uh, zadnjih dveh, treh desetletij. Eh, na evropski ravni. Cilj Evropske komisije je torej povečati, celo potrojiti, kot smo slišali, število udeležencev v novem programu Erasmus. Eh, to vsekakor pozdravljamo. Potrebno je ne samo vključiti več študentov, visokošolskih študentov, ampak tudi učence, mladinske delavce, učence v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, učitelje, ne, Eh, kakor tudi športne trenerje, osebje za učenje odraslih in druge. Naj omenim še to, da komisija v svojem predlogu ni namenila ustrezne vloge parlamentarnemu nadzoru. Parlament naj ne bi imel pristojnosti oblikovanja novih pobud, eh, to ni v redu, zadovoljil naj bi se z neko splošno vmesno oceno delovanja razvoja programa, želim, da bi lahko z Evropsko komisijo našli skupno rešitev, kako bi čim bolj učinkovito vključili tudi Evropski parlament eh, v delovanje tega programa. Zdaj, da še zelo pozdravljam tudi predlog komisije, da se poveča dostopnost programa za ljudi iz prikrajšanih okolij, iz tistih, ki živijo na obrobju družbe. Dobro je tudi to, da se nadaljuje z poenostavitvami postopkov, pridobitev sredstev in odpravo administrativnih uvir. Danes smo lahko slišali, da so bili napravljeni konkretni koraki v tem področju simplifikacije, ampak vendarle eh, poročila s terena so včasih drugačna, eh, da je še premalo. Samo da še zaključim zadnjo misel, mi dovolite, gospa predsednica. Strinjam se z Evropsko komisijo, da moramo čim prej doseči dogovor o naslednjem dolgoročnem proračunu. Idealno bi bilo, da bi že leta 2019. Če bomo z njim zamujali, si težko predstavljam, kakšne hude posledice bi lahko povzročili z prvim letom eh, naslednje finančne perspektive, povzročili škodo ljudem in organizacijam. In na koncu kot poročevalec Evropskega parlamenta lahko obljubim, da bom naredil vse, kar je v moji moči, da pospešim ta proces. Zato potrebujem močan mandat od vas, dragi poročevalci v senci, kako tudi člani odbora za kulturo. Če bomo skupili skupaj, bomo v teh pogajanjih pač bolj uspešni. Hvala. Najlepša hvala. Se želite odzvati na slišano ali bomo nadaljevali z vprašanji oziroma odzivi. No, če ima kdo kakšna konkretna vprašanja za naše strokovnjake eh, ali za komisijo, potem prosim, da jih jasno izpostavite v svojih prispevkih, sicer bom domnevala, da gre predvsem za vaše komentarje in izjave. In bomo potem na koncu dali še enkrat besedo naši strokovnjaki in predstavnici komisije. Tako, naslednja je kolegica Libačka. Izvolite, tri minute imate. Bardzo dziękuję. O tem, že program Erasmus je bardziej rozpoznavalni. Na... Hvala. Erasmus e, program je zelo prepoznaven in zelo učinkovit. To mislim, da je nam vsem jasno in tega smo zelo veseli. Pogosto podarjate to, da smo sredstva podvojili. No, torej, dvakrat več sredstva, ampak kaj pa druge naloge? Glede na vse te naloge bomo še vedno videli, da niso dosti sredstva na voljo. To, da bi sedaj potrojili število deležencev, odlično, potem Evropsko izbražovalno območje, odlično, potem um, Evropska univerzitetna mreža, v redu, še en nov izziv. Potem akademski učitelji, potovanja po Evropi, vse to so novi izzivi. Skratka, veliko teh novih izzivov. Sredstvo bo dvakrat več, ampak potem je v bistvu to zviševanje vedno nižje, glede na to, koliko nalog bo treba pokriti. Skupaj moramo torej poskrbeti za to, da bomo povišali finančna sredstva ustrezna. Potem kot drugo, med eh, vsemi pregledi so nas eh, vedno eh, skrbeli stvari glede uspešnosti in pa financiranja nekaterih projektov. Naprimer, kaj če se ponovi situacija iz obzorja 2020? Včasih mislim, da nekaterih projektov ni mogoče v prvem krogu financirati, zato potrebujemo dodatna finančna sredstva. To je možno. Ali pa bi lahko mogoče več fleksibilnosti. Morda bi naprimer lahko premaknili finančna sredstva neka drugam, tako da bolj optimalno uporabljamo sredstva, ki so na voljo. Potem naprej, ali bi lahko čim bolj optimalno uporabljali tudi zneske sredstev in da bi te, ta sredstva prilagodili stroškom v gostujočih državah. In še, ali tudi razmišljati o tem, da bi podprli domače nacionalne agencije, kajti te agencije imajo veliko nalog pred seboj. Pa še nekaj bi lahko več povedali tudi o tej pobudi Discover Europe, kajti kot se gotovo vsi strinjamo, želimo se med seboj povezati. To, da daš nekomu vozovnico, karto, še ne pomeni, da bo um, ta posameznik lahko nekam odšel po Evropi. In potem še nekaj, pravite, da moramo bolj sodelovati z Evropskim socialnim skladom. Bi lahko povedali več o tem, prosim, in potem še vaše ideje, ko gre za sinergije med Erasmusom in pa obzorjem. Hvala. Najlepša hvala. Se želite odzvati? Izvolite, na kratko. Eh, ja, no, sedaj ali pa poznajo vse skupaj. Ampak kakorkoli že, sedaj pa bom par stvari odgovorila. Ja, mislim, da smo slišali kar nekaj koristnih vprašanj še sedaj najprej eh, projekti in pa stopnja uspešnosti, ter pa kako to povezano z povišanimi sredstvi. Seveda smo to proučili, se zavedamo tega, da so nekateri v sektorju razočarani, ker eh, proračunska sredstva niso zadosti visoka. Pri strukturi proračuna torej imamo različne ključne ukrepe in različna povišana sredstva za različne sektore. Boste videli, da da smo stvari prehodili in bo stvar boljša. Sveda nikoli ne bomo stotstotno prišli do uspeha, ker ti proračun je v določenem meri omejen, ampak mislim, da se situacija bo izboljšala. Pa še nekaj. V mladinskem sektorju imamo najniže stopnje uspešnosti in sedaj smo podvojili to poglavje za mladino in to mislim, da je zelo pomemben eh, del sporočila za mladino, tako da bomo dejansko okrepili ta partnerstva z njimi. Potem povezave s drugimi programi. Uh, mislim, da je to zelo pomembna točka in naj povem nekaj besed o tem. ESF plus je tukaj usporedno obravnavan in smo zelo tesno sodelovali z našimi kolegi iz GD za zaposlovanje. Imamo tukaj dve specifične ideje o tem, kako bi izboljšali sinergije. Kot prvo, mm, omenili ste uspešnost eh, projektov, to je bo za nas tem. No, morda ne bi imeli mehanizma obzorja Evropa tukaj, ampak mislim, da še vedno obstajajo drugi mehanizmi, ko so včasih zgodili, naprimer, da v Erasmusu nekateri projekti niso bili uspešni in bi lahko to obravnali drugačen način, torej v ESF. Seveda potem treba razčistiti podrobnosti, ampak to je en možen način. Potem še nekaj, vidimo inovativne projekte, ki so bili uspešni v preteklosti in so to sedaj najboljše prakse, ampak so to čestnacionalne projekte. ISF, mislim, da bi lahko še nadgradil to v regionalnem ali nacionalnem kontekstu. To so torej ideje, na katerih delamo trenutno, tako da bi pročili še podrobne pokoje. Potem naprej še povezava z ISF, tako da bi lahko še dodali nekatere sredstva na prejšnja sredstva. Sploh še se ugotovi, da v določenem programu ISF, ki je relevanten za določeno državo ali pa regijo, če se ugotovi, da prioriteta velja za določeno ciljno skupino, potem mora biti mogoče tudi um, nameniti um, tudi razno sredstva iz ESF. Bomo videli, kako bo to delovalo v praksi, ampak to je ena možna zamisel, o kateri smo zmišljali pri pripravi predlogo za ta dva programa. Pa še potem so druga, um, druge možne povezave z Horizon Europe, naprimer raziskovalni del na univerzah, to mislim, da bi lahko tudi financirali preko obzorja za Evropo. Potem nepovratna sredstva, ki ste jih omenili. To je zelo pomembna tema. Tukaj moramo napraviti par študij, raziskav, tako bomo dejansko videli, kakšna je situacija, kajti situacija zelo hitro spremenja. No, ampak nepovratna sredstva. Tukaj je položaj takšen, da moramo stvari uskladiti z realnostjo, stroško. Bomo torej res, resno pregledali ta sistem nepovratnih sredstev, bomo tudi videli, kaj se da še spremeniti. In seveda, vedno bomo drevali v duhu dodajanja dodatnih eh, sredstev, predvsem za tiste, ki imajo manj priložnosti. Eh, tukaj bi lahko morda kaj naredili tudi preko nepovratnih sredstev za te nekoliko bolj prikrajšane posameznike. Hvala. Okay, vielen herzlichen Dank. Najlepša hvala. Marie-Therese Šimenec je naslednja. Izvolite. Ah, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hvala. Hvala lepa za predstavitev te zanimive študije. Tudi sama imam nekaj vprašanj in pripomp pri tej izmenjavi mnen. Program Erasmus je res prava zvezda v Evropi. Mislim, da smo marsikaj naredili preko tega programa. marsikaj smo dosegli in tukaj smo se ciljno smerili na izpraževanje, pa na mlade in pa na sodelovanje med državami članicami. No, nekaj, kar me pa sploh posebej zanima, je pa to, kako prožiti možnosti, da bi se bolj povezali z eh, pridruženimi državami. Naprimer, eh, sem tudi predsednica za eh, skupino Magreb držav, Lahko bi bolj sodelovali, naprimer, z severnoafriškimi državami, kot s Tunizijo, naprimer. In pa drugimi državami. Morda bi lahko tukaj imeli več sredstev za sodelovanje s temi državami. Pa še eno vprašanje imam. Na no, sveda malce se moram pritoževati, kaj ti, uh, eh, kot pravi Petra, sedaj približno vedemo, koliko sredstev nam bi dobili, ampak nismo čisto zadovoljni s temi sredstvi, s tem povišenjem. Me pa zanima naslednje. Kakšen bo odnos med Združenim kraljestvom in pa Erasmusom, kaj ti 26.800 evropskih eh, študentov je sodelovalo v tej izmenjavi leta 2016 in več kot 15.000 eh, britanskih študentov je tudi sodelovalo v teh izmenjavah. Zato me res zanima, kaj se bo zgodilo po marcu 2019 z vsemi temi študenti. Pa še eno vprašanje. Vedno več evropskih študentov tudi želi nadaljevati znanstveno kariero, raziskovalno kariero. To je zelo pomembno za Evropo na splošno, tako da bomo bolj konkurenčni na globalnem odru. To je potrebno evropsko znanost v prihodnosti, kaj ti znanost je v bistvu rodila Evropi. In me zato zanima, kaj bo komisija naredila s tem programom Erasmus, zato da bi nadaljevali izmenjave na tem področju, naprimer glede tehnologije, inženiringa in pa matematike in tako dalje. Hvala. Najlepša hvala. Se boste odzvali, gospa Eriksen? Eh, hvala. Ja, veliko pomembnih točk še enkrat ste izpostavili. Eh, Troj sem se zapisala mednarodna razsežnost, eh, združeno kraljestvo ter torej pa znanost. Najprej mednarodna razsežnost. Ja, mislim, da je naša zgodovina uspešna. Smo sodelovali z državami zune EU, z državami soseščine, naprimer, to se bo še vedno nadaljevalo. Pri visokošolskem in pa mladinskem sektorju smo že zelo dobro sodelovali do sedaj. To sedaj lahko razširimo še na druge sektore, naprimer na usposabljanje ter pa eh, poklicno izobraževanje. To je pomenil za vse, tega si vsi želimo. Erasmus program ima proračun, kot ga ima, ne moramo vsega pokriti, Erasmus pač lahko pokrije v glavnem interne no, evropske cilje, ampak potem pa treba še pogledati zunani instrument. Tudi preko tega instrumenta lahko podpremo dodatne dejavnosti in gradno zmogljivosti v teh tretjih državah. Ima tudi določena finančna sredstva preko teh zunanih instrumentov kot smo že počeli pri Erasmus. Imamo določene dejavnosti, ki lahko združimo sredstva Erasmus in pa eh, programov za zunanje cilje. To sedaj ne moramo početi tudi v prihodnosti, kot smo v preteklosti. <clears throat> Sedaj pa Združeno kraljestvo. No, tukaj ne morem veliko povedati, ker ne vemo, kaj bo s tem. Sedaj je vse odvisno od pogojev iz sporazuma, vse odvisno od statusa, ki ga bo Združeno kraljestvo imelo po Brexitu. Torej ne vemo, to je odgovor, da ne vemo. Potem pa znanstvene karijere ter pa evropska znanost. Ja, tega prej nisem omenila, je pa to del te evolucije. Imamo tukaj nove dejavnosti, kjer želimo spodbujati več mobilnosti. Treba je gledati v sektorje, ki so bolj obrnjeni v prihodnost, so strateški sektori, naprimer treba je Eh, preko Stema, Stima, spodbujati mobilnost ali pa preko podnebnih sprem, sprememb, energetske učinkovitosti in podobno. Vse to so pomembni sektori, sektori, ki so bolj obrnjeni v prihodnost. In moramo se bolj osredotočiti na te glavne dejavnosti, sploh, ko gre za mobilnost v visokošolskem izobraževanju, pa ne samo to, tudi drugi sektori so tukaj relevantni. Hvala. Kolegin Evans. Najlepša hvala, kolegica Evans, tri minute. Thank you, Chair. Um, and thank you for a, a very interesting and positive. Hvala lepa. Hvala lepa za vse to. Bi se kar navezala na kolege. Tudi glede financiranja. Seveda smo za potrojitev sredstev, tudi sama sem. Prav tako bi rada še omenila tudi to, da družbo kraljstvo torej zapušča EU. Ne veste, kaj se bo zgodilo, kot pravite, tudi glede Walesa, ne vemo, kako bo s tem. No, vlada je dejala, da bo še vedno partnerica v Erasmusu in to bomo tudi želeli doseči na našem nivoju, ne glede na kakšen bo širši rezultat, torej ne glede na kakšno bo stališče britanske vlade. Mi v Walesu še vedno želimo sodelovati, bomo delali na tem. Ta program je izboljšal veliko življenj in mislim, da to res odraša dodano vrednost sodelovanja v Evropski uniji na splošno. Zato res pozdravljam te spremembe, ki ste jih eh, predlagali, da bi ste izboljšali. Vi pa rada še omenila dvoje. Kot prvo, eh, posilja za študente. Gospa Vandegram je dejala, da bi lahko tukaj stvari bile boljše, kot pa so. Rezultati niso bili dobri, ne zadosti dobri. Ne vem, ali obstaja kakšen konkreten razlog za to. In kot drugo, glede na naše izkušnje iz Walesa in pa po mojih obiskih eh, na univerzah sem ugotovila, da študenti, ki se največ ukvarjajo z Erasmusom in sodelujejo v Erasmusu, da so glavno to jezikovni študenti, eh, drugi študenti iz drugih sektorov pa se manj ukvarjajo Maso drugega. Pogosto je jezik namreč pomembna ovira. Ali ste tudi vi kaj podobnega ugotovili v svojih posvetovanjih in ali obstaja kakšna rešitev za te težave, ali bi lahko predlagali kakšno pomembno rešitev? Hvala. Najlepša hvala. Najprej bom dala besedo gospe. Van den Graf, da lahko odgovori, kje se skrivajo razlogi, da se instrument za jamstvo z študentskimi posojili ni uporabljal v tolikšni meri, kot bi se lahko izvolili. Hvala. Torej, eh, mehanizem za jamstvo za študentsko posojila. Kot rečeno, tukaj imamo mešane rezultate, ne tako dobre rezultate, kot smo pričakovali. Pet bank, mislim, da je samo vključenih v ta program tudi število organizacij, ki ponujajo podporo, je zelo nizko, dokaj nizko. No, potem pa so tukaj še druge razloge. Ni zadosti spodbud za to, da bi povečali to število bank, ki so vključene. Zakaj? Ker večina država svoje sisteme za financiranje tega sektora in teh vidikov. In kar je še povezano s tem, ozaveščenost in pa prepoznavnost med upravičenci, mislim, da ne pozna veliko ljudi te stvari. Mar se kdo se sploh ne zaveda, da je to na voljo ali pa če že vedo, tega ne uporabijo, zato ni pravi spodbud. Tudi za institucije potem ni pravi spodbud, posledično. Pogosto se v svojih raziskavah soočamo na upravičence, tako da bi ugotovili, kakšne so njihove izkušnje. In zelo malo upravičencev sploh ve, zakaj to deluje ali pa ne deluje. Zato moram tukaj reči samo to, da um, v bistvu vem samo to, kar sem do sedaj povedal o teh treh točkah. Hvala. Vielen herzlichen Dank. Bevor ich Najlepša hvala. Preden dam besedo gospe Erikson, pa moram povedati, da mi je v izjemno veselje, da lahko pozdravim na današnjem sestanku 25 mladih z Bolgarije. Kolegica Nekov jih je povabila na današnje zasedanje. Prisrčno dobrodošli v našem odboru in upam, da se vam bodo zdele razprave zanimive. Gospa Erikson. Če želite, izvolite. E... Hvala. Najprej študentska posojila. Res je, ja. takšne povratne informacije smo dobili iz posvetovanj, pa tudi po izvajanju smo prišli do teh informacij. Res težko je bilo začeti s tem projektom. Kolikor vemo, ta schema ni bila zadosti privlačna za finančne organizacije. Mi seveda lahko to opravljamo preko posrednikov v državah, ampak ti posredniki pa niso bili navdušeni nad tem, razen teh petih, šestih bank, ki so bile vključene. Sicer pa je bilo težko pripričati te finančne organizacije, da je to za njih zanimiva stvar. Glede, če jih to ne zanima, če to ni v finančnem interesu teh bank, potem tega ne bodo storili, mi ne moramo vplivati na to. To je del širše težave. Zato smo se odločili, da bomo zapustili ta projekt, to ni več v Erasmus programu. Tisti, ki podpirajo to zamisel in pa podlago za to, morda mislijo, da še vedno potrebujemo ta projekt in obstaja možnost v širši uredbi o naložbah v EU, tukaj imamo širše podlage za različne podpore. Ne gre samo za študentska posojila, gre naprimer za naložbe v infrastrukturo, izobraževanje, podobno torej obstaja ta možnost. Invest EU se ne nanaša samo na izobraževanje in poveščine, ampak to je posredno okno v to, če lahko tako rečem, ampak to je ločen program, ločena uredba, ločen proračun in tako dalje. Torej, teoretično se to še vedno lahko nadaljuje. Potem pa še jezikovna prepreka, kot pravite. Ja, včasih je lahko to res ovira tudi pri mobilnosti, seveda, tega se zavedamo. Prav zato smo v tem eh, svežnju, ki ga komisija predlagala, omenili tudi to, da bi ukrepili učenje jezikov. To se vse ne bo spremljalo kar čez noč, ampak je pa treba pogledati širši sistem. Treba je spodbuditi učenje jezikov že v zgodnih letih tukaj različne dobre prakse, ki jih lahko veljamo in smo jih tudi predstavili v tem priporočilu. Upam, da smo države tudi vključili v to in prevzeli te dejavnosti. Upam, da bo na koncu to spodbudilo več učencev in pa študentov, da gledajo tujino. Pa še nekaj, imamo tudi določene mehanizme znotraj programa, ampak seveda ne moreš se naučiti celega jezika samo z nekim tečaj, tečajem. Seveda lahko se izboljšaš eh, na hitro, ampak moraš pa prej imeti neko podlago skratka, mislim, da je treba gledati stvari bolj sistematsko. Hvala. Ja, Najlepša hvala. Ja, tudi sama se dobro spomnim razprav, ki so tekle pred časom v zvezi s študentskimi posojili. Tudi v našem odboru je bila ta tema predvsej sporna in nismo bili prepričani, ali je to zdaj res način oziroma sredstvo, ki deluje, ali nekaj, kar bi bilo morda bolje opustiti. Takrat smo se odločili, da bomo eh, z vsem skupaj poskušali in če se bo izkazalo, da ne deluje, se to lahko zaustavi. Ampak eh, morda je tudi ta zamisel, da bi se to preneslo na Evropsko investicijsko banko, smiselna, da bi vsaj dali možnost in rekli, no, ta možnost še vedno obstaja in če se ne bo izrabila, se denar vsaj ne bo izgubil. Mm, kar se pa tiče programa Erasmus, bi torej morali smo da skupaj z odborom Ekon razmisliti, ali bi bila to izvedljiva možnost. Tako, zdaj smo prišli do konca kroga poročevalcev v senci. Uh, In na vrsti so še ostali poslanci, ki so prosili za besedo. Prosim, da se omejite na dve minuti v svojih prispevkih. Še dobro uro časa imamo na voljo, tako da se lahko oglasite še enkrat. Če bo treba, najprej pa bomo dali besedo Mihajli Šojdrovi. Izvolite. Eh, Kolaginja, kolegove, ja ocenjuji, eh, že kom... Hvala lepa, gospa predsednica. Kolegice in kolegi, komisija predlaga, da ohranimo tisto, kar se je obneslo, opustimo pa tisto, kar se ni. Gre torej za pojas, posojila in to, da se program posodobi tudi z novimi pilotnimi projekti. Kar se pa tiče novih pilotnih projektov, imam vprašanje. Kar se tiče Discovery EU, oziroma Discover EU, ne eh, razumem oziroma ne vem, kako se bo to razložilo v šolah. Šole pripravljajo zapletene projekte, pravijo, da gre pravzaprav za tekmovanje. Hkrati pa bomo študentom dali brezplačne vozovnice, brez kakršnih koli natečaja, brez kakršnih koli tekmovanj. Tema je mobilnost in spoznavanje pri takšnih projektih, izobraževanje pa se mi zdi, da je tu sekundarnega pomena. Prav, vendar pa se mi zdi, da bi to morda bolj sodilo v drug program, kot je recimo Citizens for Europe. Zdaj se denar oduzema od Erasmusa. Mislim pa, da mora pilotni projekt pokazati, kaj se da doseči. Potem pa še. Evropske univerze. Že danes je vprašanje odličnosti zelo pomembno. Sama se torej strinjam, da pripravimo nekakšne oznake na evropski ravni, torej nekakšno znamko oziroma pečat za evropske univerze, ampak če bomo zdaj imeli recimo 5-6 univerz v Evropi, ne vem, ali bo to res eh, znak odličnosti. Mislim, da bo šlo bolj za elitizem. Uh, dvomim, ali bo to res delovalo tako, kot bi si zamislili. Mislim, da je to bolj povezano z imenom predsednika Makrona in eh, zdi se mi, da ne bi smeli na to lepiti političnih oznak. Hvala lepa. Ko ste že omenili Discover EU, v zakonodajnem besedilu to sploh ni opredeljeno. Omenjeno je le, In zdaj, kaj si vsak predstavlja, potem je na koncu morda prepuščeno komisiji. Se sprašujem, gospod Erikson? Hvala, ja, odvisno. Discover EU. Treba je to gledati v dveh fazah. Kot prvo, kar sedaj počnemo, tudi na predlog te institucije, je to, da je Discover EU pripravljalni ukrep potem ste pa želeli tudi to, da bi čim prej začeli to izvajati. Smo se zelo potrudili, da bi nekaj napravili z tega kot pilotni projekt, tako da lahko prvim mladim omogočimo, da potujo že to poletje. To je bil nas cilj. Potem je treba napraviti izbor in zato smo imeli to tekmovanje. Ampak je to pilotni projekt. Mislim, da so izkušnje zelo pozitivne, neverjetne. Torej, to mislim, da je zelo obetaven projekt. No, ampak vseeno moram reči, da to je sedaj pripravljalni ukrep in to ni povezano z programom Erasmus, v pilotni fazi. To je zelo pomembno razlikovanje. Sedaj je predlog tak, da bi se nekaj naučili iz tega pilotnega projekta in če bo potem še drug naslednje leto, potem ok, se še več lahko iz tega naučimo. Na tak način lahko potem predlagamo dober predlog za dobro pobudo po letu 2021. Discover EU se ne bo začel izvajati že danes. Če mora biti to del programa Erasmus program, potem eh, moramo to umestiti v širše cilje. Naprimer, potrebujemo zelo jasne cilje glede izobraževanja in učenja. Sedaj imamo na voljo okvir, tukaj marsikaj počnemo, sedaj poskušamo pripraviti izvajanje v praksi, kako uveljaviti to konkretno pobudo. No, to je del tega našega širšega razmisleka, skupaj z vami seveda bomo pravili ta razmislek. Vse to moramo imeti pred očmi, želimo tudi pomembno razsežnost učenja. Discover EU tudi potrebuje zelo jasno lokalno plat, lahko bi vključene mladinske organizacije, naprimer, ali pa druge lokalne organizacije, ki lahko marsikaj pomagajo. Lahko najdejo, naprimer, nekatere osebe, ki sicer ne morejo sami potovati, ker nimajo možnosti. O tem razmišljamo tudi za prihodnost. Hvala. Dobro bi bilo, če bi se pri obravnavi uredbe Erasmus Plus vprašali tudi, kako bi lahko Discover EU eh, zastavili bolj konkretno in tesneje navezali na cilje Erasmusa Plus. Gre namreč za program za izobraževanje in mobilnost. Ne gre le za to, da udeleženci lahko potujejo. To je povezano s komunikacijo, s srečevanji in izobraževanjem, formalno ali neformalno. To pa je prepuščeno v odločanje vsem nam. Res pa mislim, da se, da se moramo o tem natančno vprašati, kako se tega lotiti. Helga Trupel. Hvala, Petra. Za začetek moram povedati, kako pomembno se mi zdi naslednje. Vsi v dvorani vemo, da ne gre le za program za študente, gre za mlade podjetnike, za šolarje, za dijake. Imamo pa tudi program Erasmus Mundus, ki se odvija v Evropi in izven meja Evrope. Ima torej tudi mednarodno plat in na to ne smemo pozabiti. Vsekakor pa ne smemo pozabiti na socialno razsežnost, torej da želimo doseči vse, ne samo tiste, ki jim gre v življenju tako ali tako bolje in so više izobraženi. Želimo zagotoviti pristop do programa Erasmus za vse tiste, ki jim je v življenju malce težje. To je naš glavni pristop. Drugič, izvedbeni in delegirani akti. Petro bi izredno podprla pri naslednjem. Mi kot parlament moramo imeti natančno razpravo skupaj s Komisijo o pravicah parlamenta, kar se tiče izvajanja in izvrševanja teh programov. Pri tem hočemo prevzeti jasno vlogo. Komisija ne more iti tako daleč, da bi svojo politiko izvala povsem transparentno. Tega si ne bomo dopustili, glede tega bomo res strogi. Potem pa še tretja pripomba, proračun. Petra je že izrekla kritiko, da proračun ni takšen, kot bi si ga želeli, bi pa rada opozorila tudi na to, da je nemški finančni minister Olaf Scholz iz vrst SPD dejal, da bi en odstotek tudi zadostoval. Morda bi jim lahko povedali, da to ne zadostuje. Petra, to se nam ne zdi dobro. Hvala. Thank you. Um... Hvala. Ja, samo krajši odziv na to. Se strinjam, da je program bolj namenjen za študente. Smo poskušali pripraviti prepričljiv predlog, tako da bo jasno, da ne gre samo za študente, ampak tudi za druge. Če si pogledamo podarek pri računskih sredstev, vidite, da vsi sektori nekaj pridobijo, ampak sploh naprimer poklicno izobraževanje in sposabljanje, mladinski sektor, ti dobijo več, so razmerno več kot pa drugi sektori. Prav zaradi takšnih pripomb oziroma tudi iz poradnih informacij, iz posvetovanj. Ti sektori, mislim, da ima visok potencial tako, da dosežemo kritično maso, maso ki je danes še nimamo. Zato mislim, da je to zelo pomemben del. Potem pa še ukrepi. Uredba predlaga eh, delegirane akte, tako da bi gotovili, kje so še dodatni kazalniki in pa okvir za spremljanje. No, kar se pa tiče izvajanja, tukaj pa mislim, da je trenutni sistem v redu, imamo okvirno voljo in stvari izvajamo glede na okvir. To je po našem mnenju dober sistem in ne predlagamo sprememb. Hvala. Ja, da si komisijon. No, to, da je komisija mnenja, eh, da eh, še posebej z izvedbenimi akti vse deluje izvrstno, prav lahko razumem. Tudi nam se ne bi zdelo preprosto, če bi hotel kdo posegati v naše razprave. Ampak prav zaradi tega takšne razprave imamo, ker program postaja vse splošnejši in izvedbeni akti potem vsekakor niso več tehnična razprava. Na koncu je treba sprejeti politične odločitve, te pa je treba sprejemati v svetu in parlamentu. In zato se mi zdi, da bomo res potrebovali še dodatne razprave skupaj z vami. Gospod eh, Oflin, dve minuti. Hvala lepa. Par stvari bi dodal. Vedno, ko se pogovarjamo o Erasmusu, se mi zdi, da si zastavljamo dodatne ambicije, ki jih ne izrazimo izredno. Torej, da bi radi zagotovili prava prijateljstva, izmenjave, kulturne izmenjave med različnimi evropskimi državami. In tako bi radi eh, zagotovili podporo, politično podporo za zbliževanje Evropske unije. 83 odstotkov ljudi, ki so bili udeleženih v različnih eh, Erasmusovih programih, se čutijo bolj evropske. To so pokazale študije. Eh, zdaj prihaja do razkroja na številnih ravneh. In eh, v nekaterih državah je evropska identiteta močnejša kot drugot. Poleg tega pa bi rad tudi pozdravil prioritete, ki so jih omenili že drugi govorci in komisija, da je treba zagotavljati dostop eh, pripadnikom iz tistih skupin, ki so bolj ogroženi, ki so bolj na robu. Transformativni učinek tega, da delate ali študirate drugot, je še toliko večji za ljudi iz takšnih skupin. S tem jim omogočimo možnost življenja, ki je na voljo tudi drugot. Poleg tega je treba upoštevati tudi kohezijo družb. Obstajajo skupnosti z drugimi eh, normami, tako da ne gre le za to, da odklju, obkljukamo par kvadratkov glede programov. Poleg tega pa bi se navezal na to, kar so povedali še drugi kolegi, Združeno kraljestvo bo izstopile, izstopilo iz Evropske unije, vendar eh, je to kljub temu še vedno velika sila na področju izobraževanja. In zato bi bilo nekoliko ekstremno, če bi iz Bruslja zahtevali, da se Združeno kraljestvo marginalizira in izključi iz programa. Tega sam ne morem podpreti. Hvala lepa, gospa Erikson, bi se radi odzvali. Lahko pa tudi nadaljujemo. Please, Izvolite, na kratko. Ja, zelo na kratko. Vse povratne informacije, ki jih eh, danes prejmemo, eh, odvisno je od tega, kaj nam pošlje. 88 odstotkov udeležencev trdi, da so se njihove socialne spretnosti izboljšale, 85 odstotkov se bolj zaveda evropskih standardov, ampak to so njihova eh, dojemanja. To sem želela izpostaviti. Hvala. Vielen Dank. Najlepša hvala. E, gospod Zamit Dimeš, dve minuti. No, jasno je, da sto odstotnega črpanja. 100-odstotno črpanje proračuna že kaže na to, kako močno je popraševanje. Tako da lahko ponovim le to, kar so povedali že drugi kolegi. In uh, to, pri čemer Evropski parlament ustraja, dodeljevanje sredstev je zelo pomembno sploh v luči dejstva, da se sredstva za Erasmus zdaj uporabljajo tudi za druge dejavnosti, vključno z Discover EU. Treba pa je pri tem upoštevati ne le znesek, ampak tudi učinek. Torej, eh, predvideno število udeležencev, podvajanje potrojitev je treba gledati tudi z tega vidika. Opravili ste študijo in tam govorite o treh ključnih ukrepih. Me pa zanima, ali se načrtuje, da bi več dodelili sredstev. Recimo mladi na Malti bi radi sodelovali, ampak se so pa bolj vključeni v športne organizacije, ne toliko v tradicionalne akademske institucije. Zato me zanima, kako bo s športom. Kar se pa tiče akademskih institucij, govorimo, da bo program postal bolj vključujoč. Vse mi pa zdi, da moramo zagotoviti boljši outreach, da bomo dosegli več ljudi, ne le, da bomo imeli vedno oznako terciarnega sektorja. Prav tako bi se morali osredotočiti na bolj ranljive skupine, je pa to res veliki ziv. Če prav razumem, se bomo tu bolj povezali tudi z Evropskim socialnim skladom in zanima me, ali bi lahko o tem povedali kaj več. Gospa predsednica je pravilno izpostavila, da moramo paziti na to, da s programom ne bomo dosegli le tistih, ki si to lahko privoščijo. Doseči moramo tiste eh, bolj ranljive posameznike, ki ste jih tudi navajali v študiji. In uh, potem še statistika, ki jo omenja študija in se mi zdi zanimiva. 87 odstotkov se po udeležbi v Erasmusu čuti bolj dovzetne za multikulturalizem. Ne gre le torej za to, da ljudje potujejo in se poznamajo, bolje se potem lahko sprejemajo med sabo. Hvala lepa. Kolega je omenjal študijo. Bi želeli besedo? Z veseljem. Hvala za vprašanje oziroma eh, izjave. Eh, kako obravnavamo šport v naši študiji? Pri izvajanju programov smo se tega lotili pozneje, ampak eh, tisti, ki so se udeležili, so bili športniki, so pošiljali zelo pozitivne povratne informacije. Uh, gre za manjše, bolj novo področje, tako da še nismo uspeli doseči vseh. Se pa vsaj sama osebno povsem strinjam. Nismo sicer eh, se temu posvetili zelo podrobno v naši študiji, lahko pa vsekakor potrdim to, kar ste dejali. Komisija v svojem umestnem pre, pregledu natančne preuči še področje športa in o tem pove več. Kar se pa tiče ranljivih skupin, se strinjam. To je bolj izpostavljeno v novem predlogu komisije, če se smo bili veseli tudi mi. Program Erasmus Plus ni namenjen le tistim, eh, ki se ga lažje udeležijo. Skušamo izboljšati dostopnost za prav vse. Treba pa je omeniti še dopolnjevanje z Evropskimi socialnimi naložb, Evropskim socialnim skladom in naložbenimi skladi. Skušamo vse skupaj malce bolj razpršiti in doseči vse posameznike. Včasih je problem tudi razdalja. Uh, Eh, recimo tudi, ko gre za izračun paušalnih zneskov. In tisti, ki morajo prepotovati dlje, da lahko dosežejo projekte Erasmusa, je to zanje včasih težje. Tako da je treba tudi poskrbeti za dostop za vse, tudi za invalide. Recimo. In zato se mi zdi, da bi res lahko bolje poskrbeli za dopolnjevanje z Evropskim socialnim skladom in z naložbenimi skladi. Hvala lepa. Gospa Eriksson. Yes, so, um, on the... Hvala lepa, zelo na hitro. Spraševali ste o številkah udeležencev. Lahko vam povem, recimo število udeležencev, če vas to zanima. 12 milijonov smo predvideli, da se bo podprlo torej več kot 3 milijone bo študentov z višjo izobrazbo, 2 milijona učencev 1,8 milijona eh, tistih, ki so odeleženi v poklicnem in strokovnem izobraževanju, 3,6 milijona pa v dejavnostih za mlade, izobraževalnih dejavnostih Discover EU, 2 milijona učiteljev, delavcev z mladimi, športnih trenerjev in drugega osebja na različnih političnih področjih. To so seveda ocene. Vse nam pa zdijo te že realistične. Kar se tiče športa, to ste izpostavili si lahko ogledate, da se je proračunska dodelitev podvojila, tako da smo temu namenili res visoko prioriteto, da se nadaljuje dobro izvajanje in uspeh, ki smo ga dosegli doslej na področju športa v okviru Erasmusa. V okviru programa za šport smo uvedli tudi novost, mobilnost, predvsem za športne trenerje in osebje. Eh, kot multiplikator. To se nam zdi tudi zelo pomembno za vključujoč vidik programa, ker gre res pogosto za lokalne organizacije, ki delajo s, s številnimi mladimi iz prikrajšanih skupin. Kar se pa tiče outreacha, doseganja vseh, kako se to povezuje z vključujočim pristopom, to se mi zdi res pomembna pripomba. Skušamo najti načine, kako bi organizacije mladih in športnikov športni klubi lahko odigrali svojo vlogo pri tem, da poiščejo tiste mlade, ki morda še niso razmislili, razmišljali o tem, da bi se vključili v program mobilnosti. To je torej še eden izmed naših naporov, kako izboljšati prepoznavnost programa in kako obrati aktiven pristop, kako doseči mlade s pomočjo organizacij. Vključujoč pristop pa ima seveda številne vidike, ki sem jih tudi že omenjala lokalna in regionalna raven je zelo pomembna, oziroma, jaz se pravi, čujem, stopnje zneskov so pomembne, ampak vse skupaj je treba preučiti in ugotoviti, kako spodbujati tiste študente, ki doslej niso sodelovali, zato ker so prikrajšani ali pa ker so preveč oddaljeni. Kako bi torej lahko eh, stopnjami posojil oziroma nepovratnih zneskov pridobili te, da sodelujejo. ESF plus oziroma Evropski socialni sklad plus povezava je zelo pomembna. Pri nekaterih sektorjih pa bi lahko sodelovali še tesneje. 70 milijonov nizko usposobljenih odraslih imamo v Evropi. Seveda vsega ne moremo rešiti s programom Erasmus. Če pa si pogledamo Evropski socialni sklad plus, je tam veliko več potencijala, kako zagotoviti sistematsko podporo, eh, preusposabljanje in podobne ukrepe s pomočjo Evropskega socialnega sklada. Potem pa bi lahko vključili še ta Eh, element, nadnacionalnost, doseganje vseh in to je, tu bi lahko izkoristili Erasmus, ampak seveda pa je treba vse instrumente preučevati z njihovega področja po njihovi intervencijski logiki. Hvala lepa. Hvala Silvija, da kosta dve minuti. Silvija, kosta dve minuti. Hvala lepa. Razprava se mi zdi zelo zanimiva, tako da hvala vsem. Se mi pa zdi, da ima to še poseben tudi politični pomen za parlament. Program se bo zdaj podaljšal, izvajal tudi v prihodnje. Se pa bomo morali soočiti tudi z drugimi težavami. Potrebujemo pa več posvetovanj v zvezi s končnimi upravičenci. Mislim, da že imamo predlog, je pa treba uh, eh, van še kaj dodati. Gospa Erikson, program je bolj skladen s strategijo, ki se je pripravila v prejšnjih letih za Evropsko izobraževalno območje. To namreč želimo na koncu doseči. Uh, Bi pa rada natančneje omenila še par elementov. Proračun, vse življensko učenje, mislim, da mora biti to referenčna točka, izhodišče. Zdaj bomo imeli nov proračun, nova sredstva in treba je dodeliti prioritete. Zato spreminjamo uh, razmerja med različnimi proračunskimi vrsticami, več se bo namenilo odraslim, naprimer, in to je treba, tu je treba poskrbeti za vse življensko učenje. Uh, upoštevali pa bomo tudi dijake, kar smo mi zahtevali in to se nam zdi zelo pomembno. Šlo bo torej za ambiciozen, ambiciozen program, je pa treba poskrbeti tudi za mreženje. Erasmus Plus ne bi počel specifične stvari. To je treba poudariti. Zdaj naj bi se skupni znesek povečal, ampak treba je odšteti znesek za Discover EU. In tu se mi že zastavlja vprašanje. Nimamo več proračuna namenjenega za prostovoljne dejavnosti. To je bilo preneseno, kaj ne? In potem še za konec v zvezi z nekaterimi pobudami. Povezava z drugimi programi. Samo par sekund bom podaljšala svoj prispevek. Zdaj bomo imeli Evropski socialni sklad plus na mesto obzorja, ampak pri drugih programih pa mislim, da se to ne pove. Bodi si bo ta uredba skladna z drugimi programi ali pa bo vse obveselo nekje v nedorečenem. Hvala. Hvala. Nekaj vprašanj je bilo namenjenih gospe Vandergraf. Bi radi začeli? Uh, yes, thank you. Hvala lepa. Uh, pravite, da bi lahko dosegli več upravičencev, no kot raziskovalka bi to sama vedno želela doseči, da se pogovorimo s končnimi udeleženci, tistimi, ki uporabljajo program, ampak včasih je treba sprejeti odločitve. Uh, Drugače se pa strinjam z vami, res je bilo spodbudno govoriti z, z številnimi udeleženci, tudi sama sem to počela in res je, več, ko jih dosežemo, bolje je. Če bi sama brala le literaturo in raziskave, vsekakor ne bi prejela tako kakovostnih pripomp in informacij. V zvezi z drugimi vprašanji. Ne vem, če lahko sama zares odgovorim, kar se tiče prostovoljnih dejavnosti. Tega se nismo najbolj lotili pri nas. Bom pa zato predala besedo. Najlepša hvala, gospa Erikson. Eh, hvala. Pomembna pripomba, vsekakor. Posvetovanja pred predlogi smo opravili, prejeli smo milijon odzivov, kjer so sodelovali tudi številni končni upravičenci in tudi, to tudi deloma kaže na uspeh eh, našega dela, da, res, da so se res odzvali tolikšni, ki so v programu sodelovali. Potem ne gre le za pogajanja, natančno je treba pripraviti samo izvajanje. Tega smo se lotili zdaj in ker je sodelovanje z izvrševalnimi organi tako dobro, pa tudi s tistimi deležniki, ki prispevajo v programih, bi zdaj radi našli način, kako vključiti tudi vse te deležnike v fazo izvajanja. Treba je ugotoviti, kako bi se lahko še nadalje posvetovali s končnimi upravičenci, ampak načinov pa danes še nimam pripravljenih, se pa z vami strinjam to je pomembno. Vedno je pomembno, da lahko stopimo v stik oziroma, da imamo v mislih vedno končne upravičence. Kar se pa tiče prostovoljstva, imate tudi prav. Tisto, kar je bila nekoč Evropska prostovoljna služba, ki je upravljala svoje dejavnosti, to je zdaj v usporednem predlogu za Evropsko solidarnostno enoto. Ampak poglavje mladih pa ostaja in to se je več kot podvojilo tako da ne gre za izgubo z vidika dejavnosti in proračuna za poglavje o mladih v Erasmusu. In to je tisto pomembno sporočilo, ki bi vam ga rada prenesla. Stroški prostovoljstva so bili pravzaprav najvišji in zdaj, ko smo to prenesli v Evropsko solidarnostno enoto, smo si s tem pomagali pri teh izračunih, kako se potem se skupaj potrudi, samo da bomo vsi razumeli. Uh, kako je do tega prišlo. Upam, da sem bila na začetku jasna, ampak vsi sektori so se skoraj da podvojili, tako da je to odlična novica, kar se tiče proračuna. Smo pa prejeli dobre, močne poratne informacije, pri nekaterih sektorjih je treba zagotoviti večjo kritično maso in zato smo so razmerno predvideli više povečanje za sektor mladih, za poklicno usposabljanje in za šole. Ja, kar pa se tiče študentske izkaznice, eh, se res trudimo. Študentska izkaznica naj bi postala operativna leta 2021, ko bo pričel teči nov program. To je tisti cilj, ki smo si ga zastavili. Good, Dobro, najlepša hvala. Господ Никол, две минути. Петра, искам аз да приветствам групата, моята група от България. Сред... Хвала, Петра. Tudi sam bi pozdravil skupino, ki je prispela iz Bolgarije. Sestavljena je iz študentov, ki so dejavni na področju digitalnih tehnologij v šolah. Mar 1. marca sem vam razdelil martenice, in nekateri izmed teh študentov so jih izdelali. Vse življensko učenje je eden izmed ključnih elementov Erasmusa. Zato je eden izmed ciljev našega odbora zajeti in pokriti 25 odstotkov ljudi starih od 25 do 64 let in 25 odstotkov, za teh 25 odstotkov, ki ne bi jih zajeli, pa se dodelijo le 4 odstotki proračuna za vse življensko učenje. 11 odstotkov jih je zajetih, ampak v Bolgariji je odstotek manj kot 2. Uh, eh, Kako ne bi s temi 4 odstotki proračuna pokrili 25 odstotkov? ljudi starih od 25 do 65 let z dejavnostmi vse življenjskega učenja. To je moje prvo vprašanje, drugo vprašanje pa se dotika socialne razsežnosti. V vzhodnji Evropi je veliko otrok, ki prihajajo iz revnih družin. Tudi če želijo sodelovati v Erasmusu, si tega ne morejo privoščiti. Ste razmislili, kako se lotiti tega? Morda bi si lahko zamislili višje šolnine za takšne otroke, tako da bi lahko tudi ti sodelovali v programu Erasmus. Hvala lepa, gospa Erikson. Yes. Uh, yes. So Hvala za vprašanja. Ne, lepo zdrav tudi vsem bolgarskim študentom. Mislim, da ste govorili o nacionalnih ciljih, ki so se jim zavezale vse države članice, ko gre za sodelovanje na področju vseživljenjskega učenja. Gre za nacionalne zaveze. Ne moremo se pretvarjati, da bo samo program Erasmus lahko dosegel vse te cilje. Seveda lahko zagotovi svoj prispevek in ga uporabite kot dodaten instrument, je pa to predvsem povezano z nacionalnimi prizadevanji in nacionalnimi politikami na področju vseživljenjskega učenja. Upam, da je to jasno. Če si pa pogledate delež mladih, to lahko ocenimo in zaenkrat eh, manj kot štirje lahko izkoristijo program Erasmus, upamo pa, da bomo z novim programom dosegli vsaj deset odstotkov mladih, ki se ga bodo lahko udeležili. Ampak eh, gre seveda za ocene, za približne ocene in eh, tega ne morete razumeti kot točno izjavo. Kar se pa tiče prikrajšanih skupin, vsekakor treba je razmisliti o ravni, ravni podpore oziroma pomoči, to sem že omenjala, tako da se moramo pregleda lotiti z te plati, kako najbolje podpreti ljudi iz prikrajšanih, iz ranljivih skupin in tiste, ki živijo v najbolj oddaljenih območjih. Ne moramo pa vsega nadomestiti s pomočjo, ne moramo nadomestiti nacionalne pristojnosti in odgovornosti držav članic za izobraževalno politiko. To je v vaši pristojnosti, pristojnosti držav in ne moramo nadomestiti na področju kakovosti tistega, kar morda manjka na nacionalni ravni. Najlepša hvala. Kar se tiče vključenosti, je gotovo koristno, da se, sre, da se okrepijo sredstva za mlade. Predvsem področje mladih je področje, kjer se dejavnosti izvajo čezmejno, kjer imamo formalni in neformalni vidik. To so tisti projekti, s katerimi lahko dosežemo številne, tudi iz bolj prikrajšanih skupin, eh, iz revnejših družin, ki drugače nimajo možnosti bivati v tujini. Zato se mi to vsekakor zdi pravilno, imam pa vtis, predvsem kar se tiče vprašanja različnih ravni štipendij za Erasmusove študente, da, komis, da se komisija izmika in pravi, da morajo o tem razmisliti države članice, kako bodo to dosegle. In potem nisem več tako zelo prepričana, ali je to res dobra ideja, ker bomo s tem morda tudi dosegli nova neravnovesja. Uh, Eh, tako da je to tudi vprašanje, o katerem se moramo še pogovoriti. Bi pa rada zastavila še eno vprašanje našim strokovnjakom. V preteklih letih smo iz različnih držav članic poslušali pripombe, da gre za področje nekdanjih programov Comenius, ko je šlo za sodelovanje šol in izmenjavo šolarjev in šolark, da naj bi, to, da naj bi se to nekako izmuznilo iz pozornosti, ko gre za Erasmus, plus, ker je vse skupaj preveč zapleteno. Tisti, ki so uporabljali prejšnji Comenius, so potem dobili vtis, da je to kar nekako izginilo, da sploh ne obstaja več. Vsaj o tem so nam poročali. Ste vi prišli do podobnih izkušenj, ko ste pripravljali študijo, da je bilo to torej eno izmed tistih področji, pri prejšnjem Erasmusu, ki je res nekako trpelo, ki je bilo prikrajšano, in ali ste pripravili kakršne koli predloge za nas, kako bi se to lahko spremenilo pri prihodnih programih, če ste tudi prišli do takšnih ugotovitev, kot sem jih pravkar navedla. Izvolite. Uh, Hvala za vprašanje. Moj odgovor se bo pravzaprav povezoval s pripombami gospoda Nekova ki smo jih slišali pravkar. Res je, opazili smo, da je več držav sporočalo, da so sredstva namenjena šolam zdaj težje dostopna, da so zahteve za financiranje teže, da je treba najprej najti partnerje, s katerimi lahko sodelujejo in za poprečno šolo to ni preprosta naloga. Pri majhnih organizacijah in novih organizacijah smo ugotovili, da so, da sredstva pogosto ne zadostujejo, da bi lahko uh, kdorkoli se prijavil. Številni so torej hoteli izkoristiti podporo za Erasmus, ampak za določene organizacije je bilo res težko izpolniti vse kriterije, da bi sploh našli čas, izpolnili prijavo in potem lahko izpeljali postopek. Na voljo tudi niso imeli dovolj sredstev in vse tisto, kar je potrebno za prijavo, včasih tudi sploh ne obrodi plodov sadov. Tako da je za manjše in novejše organizacije, ki se usmerjajo na mlade in eh, mlade iz ranljivih skupin, gotovo poročajo o tem. Iz Španije recimo so eh, povedali, da obžalujejo, ker šole niso bile tako močno zajete. V novem predlogu komisije pa se v proračunu zdaj namenja več pozornosti tudi šolam. Uh, ker je tudi njihova lastna ocena pokazala, da je na tem področju prišlo do pomankljivosti. Tako da tudi v naši študiji eh, smo povedali, če bi le poenostavili postopek prijave in pri tem upoštevali organizacije različnih velikosti, bi s tem res lahko izboljšali dostopnost in vključili več organizacij in s tem seveda tudi zajeli več in dosegli več upravičencev. Hvala. Ja, vielen herzlichen Dank. Uh, ich denke, dass... Najlepša hvala. Mislim, da se to povezuje tudi z informacijami in eh, prispevki končnih uporabnikov, ki smo jih dosegli mi, ki so se z nami hoteli pogovoriti o udeležbi v programu. Pogosto so dejali, da je postopek prijave zelo zapleten. Kar se pa tiče šol, je res, da morajo tudi države članice zagotoviti svoj prispevek, da učiteljice in učitelje, ki so pravzaprav tisti, ki eh, svetujejo učencem, da jih poučijo in da tega učitelji ne bodo vedno upravljali le v svojem prostem času, da to ne bo prepuščeno le njihovem angažmaju, temveč da jim države članice omogočijo dovolj časa, da opravijo to tako pomembno delo in da vsega tega ne upravljajo v svojem prostem času. To bi moralo biti zajeto v njihov čas dela, ker gre za vidik, ki ga opravljajo, tudi s tem pomagajo mladim in jih usmerjajo na pot evropskega sodelovanja. Vsekakor to ne bi smela biti prost, dejavnost v prostem času, ki jo opravljajo učitelji in učiteljice, in to je treba v državah članicah priznati, da se to upošteva pri njihovem delu. Tako da je to vsekakor tudi naloga, kjer morajo države članice zagotoviti svoj prispevek. Hvala lepa. Počasi smo, oziroma prispeli smo do konca današnje razprave. Hvala gospe Vandergraf, hvala gospe Erikson za obsežne odgovore, za zelo celovite odgovore. Mislim, da je razprava tekla zelo dobro in zdi se mi, da tudi komisija eh, že kar ve, v kateri smeri se bo odvijala nadaljna razprava. Za nas je torej zelo pomembno vprašanje eh, fleksibilnosti tega si želimo, ampak ne za vsako ceno in predvsem ne za takšno ceno, da parlament ne bo mogel sprejemati oziroma doprinesti svojega prispevka pri političnih odločitvah. To nikakor ni sprejemljivo. Skupaj s svet, svetom tudi mi zastavljamo politične prioritete in eh, na koncu se ne more zgoditi to, da parlament kar podpiše bjanko menico, v redu, vse skupaj bomo podpisali, odobrili bomo sredstva, potem pa bo lahko komisija razmislila, kako s temi sredstvi doseči cilj, ki smo si ga zastavili. Tako pač ne gre, tako ne bo šlo. In gotovo bo to še razprava, ki jo bomo morali imeti, da bomo razrešili to vprašanje. Seveda pa je tu še marsikatera točka ki jo bomo v prihodnih razpravah obravnavali skupaj s komisijo, pa tudi z našimi strokovnjaki, seveda pa tudi z vsemi deležniki, ki sodelujejo v programu. Vsi so prisrčno vabljeni k nadaljnemu sodelovanju, k temu, da izrazijo svoje ideje, pričakovanja in pripombe v zvezi s predlogom komisije in vse to bomo potem upoštevali. Zaenkrat pa vsem najlepša hvala. Gospod Zver, ki je poročevalec, bo verjetno nemudoma pričel s svojim delom, poročevalci v senci. Prav tako vsi boste ustrezno sodelovali, tako da bomo lahko hitro nadaljevali z našim delom. In upam, da bomo do konca našega sklica že lahko tudi predstavili prve rezultate. Prisrčna hvala torej za enkrat. Zdaj pa nas čaka še ena točka na dnevnem redu. Aha, gospod eh, Lokegard je pred dvorano, ampak ga potrebujemo, ker je naš poročevalec za proračun. Najlepša hvala vsem našim gostom najprej. Zdaj pa se lahko v miru odpravite na kavo ali karkoli boste že pač spili. Eh. <clears throat>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 Torej, dragi kolegi in kolegice, rada bi, da hitro nadaljujemo, da bomo tudi čim prej končali. Mislim, da nam je to vsem v interesu, ker imamo tudi danes popovdne še sejo. Gremo na točko 11, proračun za leto 2019. Gre za predstavitev pristopa poročevalca k proračunskim dopolnitvam. Kot običajno je naš poročevalec Morten Lokegard. Rok za vložitev predlogov sprememb je 22. juni ob 11. In naj vas še enkrat opomnim, da smo se dogovorili, da bodo predlogi sprememb vsi vloženi v angleščini, če se prav spomnim. Kajti zaradi prevodov eh, nam sicer ne uspel se ga pravočasno urediti. Tako zdaj pa dajem besedo gospodu Lokegardu, da predstavi svoj pogled. Morten, pet minut imaš. Hvala. Se bom potrudil. Najprej najlepša hvala vsem za dobro sodelovanje. Eh, pri pripravi mnenja našega odbora in tudi pri, uh, mandat, pri trilogih o mandatu. Uh, verjetno vidite, da, bo, da je mandat uh, za proračun na dnevnem redu za julijsko plenarno zasedanje. Dobili smo torej predlog za proračun za leto 2019 in tokrat je seveda pomembno, da se osredotočimo na eh, tisti del, ki zadeva nas. Sprejeti mandat bo seveda eh, podlaga za vse. Sam pa se bomo sredotočili na posamezne proračunske vrstice. Najprej nekaj pripomb glede proračuna kot takega. Nekatera glavna vprašanja, eh, najpomembnejše vprašanje je seveda Erasmus, večletni finančni okvir. Eh, predvideva dodatnih 100 milijonov evrov za Erasmus plus za obdobje 2017-2020, zato da bi dosegli maksimalni učinek eh, programa. Preostalih 26 milijonov evrov naj bi torej bilo na voljo v letu 2019. Razlog za spremembe je, da bi izredno podprli ta uveljavljen in uspešen program. No, eh, izzivi ustajajo pri vrsticah izobraževanja in izposabljanje in pri mladih. Teh 26 milijonov naj bi eh, razdelili med obe vrstici, 88 odstotkov dobi izobraževanje in usposabljanje, to pomeni približno 23 milijonov, 12 odstotkov pa mladi, kar predstavlja približno 3 milijone kar zadeva evropske solidarnostne enote. Eh, veste, kakšen je bil dogovor v trilogu prejšnji teden. Komisija bo poslala dopolnilni proračun, ki bo odražal to, kar je bilo dogovorjeno v trilogu. Tako da ni potrebe, da bi, predlogi, da bi člani našega odbora vlagali predloge sprememb, zato da bi upoštevali ta doseženi sporazum. Potem ustvarjalna Evropa in mediji. Dodatna 2 milijona evrov nad eh, finančnim okvirom je bilo namenjenih za medije, zato da bi nadaljevali s podnaslavljanjem. Tudi to je dobro. Evropa za državljane, kot smo zapisali v svojem mnenju, želimo vrniti sredstva, ki so bila oduzeta za financiranje evropske državljanske pobude. To bi pomenilo, da bi 1,1 milijonov evrov vrn, vrnili v vrstico 18, nič 4, nič 1, nič 1. In na zadnje še eh, multimedijski ukrepi 2,1 milijona bomo dodali za Euronet plus. To je vrstica nič 9, nič 5, nič 5. In to je poleg Eh, že obstoječega 2,1 milijona, ki pa jih komisija ni podprla. Vse to se navezuje na pretekle razpave, glede tega, da potrebujemo širše evropske mreže. Večkrat smo že razpravljali o tem in zdaj se zdi, da se stvari dokončno premikajo in lahko povem, da smo tekom razprav gotovili tudi, da je to šele začetek, da potrebujemo bolj realističen proračun in več podpore moje mnenje, bi bilo nekje 4 do 5 milijonov za to, da bi eh, tudi v prihodnje bil ta projekt uspešen. Ampak to je izhodišče. Eh, naj vas opomnim, da je eh, bilo pozvano tudi, da se izvede revizija pri Euronews, tako da moramo tudi to preučiti. To so torej moje uvodne iz pripombe. Zanimajo me vaši komentarji eh, in veselim se že sodelovanja v zadnji fazi tega procesa. Najlepša hvala, Morten. Luigi Morgano, izvolite. Najlepša hvala. Najprej hvala za vaše poročilo. Mislim, da se v veliki meri strinjamo s tem, kar ste predstavili. Seveda bomo uložili nekaj predlogov sprememb, ampak mislim, da ne moremo uh, dovolj izpostaviti, sploh ker je bilo to že usmernica za celoten parlament pri prejšnjem proračunu in ker smo se v našem parlamentu že veliko pogovarjali o tem, uh, da uh, moramo ustrajati, kar zadeva uh, Erasmus. To moramo uh, eh, povdariti, kajti uh, če govorimo o tem, kaj se dogaja, če govorimo o tem, da je to najboljši program v Evropi, da ima najviše dodano vrednost, potem mislim, da moramo to podkrepiti tudi po finančni plati. Potem drugič, kar zadeva ustvarjalno Evropo. Mislim, da moramo preseči zgolj to, da povrnemo 2 milijona, kaj ti zdi se mi, da gre za program, ki je kronično eh, podfinanciran. In enako velja za Evropo, za državljane. Eh, pogovarjali smo se o tem že eh, v odboru na plenarnem zasedanju. Vsi se strinjamo, da gre za ključen program, ki ga moramo podpreti tudi spričo prihodnjih izzivov za Evropo. In iskreno rečeno, ko so, vidimo številke na papirju, uh, se vedno znova znajdemo v težavah. Uh, tudi včeraj smo govorili o tem, Kult, o kulturi je veliko govora, ko pa pride čas, da se konkretno podpre programe, pa se nekako to ne uresniči. Uh, Verjetno se sopračevalec strinja, da eh, se bomo skupaj morali bolj potruditi, ko se oblikujejo predlogi, da smo trdni in da ustrajamo. Najlepša hvala, Helga, pridem ti dam besedo še vprašanje. Si preverila ali dopolnilni proračun, ki ga je predložila Komisija za solidarnostne enote, ali je skladen eh, s tem, kar je bilo dogovorjeno? Oziroma, ali moramo to še preveriti oziroma se tega lotiti. Če to še ni bilo preverjeno, potem prosim, da to preverite, kajti nikoli ne moramo biti prepričani. Sicer pa imaš besedo, Helga. Najlepša hvala, hvala Mortnu. Eh, no, lahko podprem večino tega, kar je povedal, bi se posredotočila na dve točki. E, najprej Evropske solidarnostne note. Nisem imela časa, da bi to preverila. Sem pa želela povedati, preden si sama to omenila, da bom zadevo pregledala in da moramo v proračunskem odboru se prepričati, da so sredstva na voljo. Gre za dogovor s komisijo in naša dožnost je, da pritisnemo na nje in zagotovimo, da se bo to uresničilo. Prav, lahko vam povem, da se bo uresničilo to bomo zagotovili, kaj ti gre za obljubo komisije, da bo stvari uresničila. Pri tem bomo ustrajali, sicer bodo imeli težave z nami. Eh, pa tudi sicer 11 milijonov v enem letu ni nek neskončen znesek. Potem pa še kar zdeva evropsko javnost in prihajajoče volitve. Mislim, da ima Morten prav, da moramo okrepiti proračun. Eh, ko gre za eh, dejavnosti eh, mreženja, kjer imamo dobre modele. Potrebujemo televizijo, potrebujemo mrežo radijskih postaj, prišlo je do znižanja njihovega proračuna in to je neumnost, kaj ravno nasprotno, morali bi povečati proračun, zato da bodo pokrili vse evropske države. Kajti uh, oni vsak dan komunicirajo, radijske povezave so povezane med seboj in sporočajo njihovim poslušalcem, kaj se dogaja v drugih državah članicah. In to je nekaj, kar nujno potrebujemo. Tako da mislim, da uh, moramo Eh, jasno povedati sveti in komisiji, da potrebujemo več denarja za te namene. Tudi v njihovem interesu je, da okrepimo proračun in da imamo dobre strukture pri Euronewsu in Euronetu. Pri Euronetu mislim, da stvari niso problematične, pri Euronews pa smo imeli nekaj razprav, ampak jasno je, eh, če ne bomo imeli dovolj javnega proračuna, bodo morali najti zasebna sredstva. In eh, eh, tu res ne sme priti do kakršnega koli poseganja v uredniško svobodo. To moramo zagotoviti, ampak jasno je, da ta dodatna sredstva tu nujno potrebujemo. Hvala. Ja, ravno pri Euronews vedno znova ugotavljamo, da eh, tudi tam namenjamo sredstva za prevajanje, potem pa ti prevodi v številnih državah, kjer bi bili potrebni, Eh, da se potem programi ne prevajajo več. In mislim, da moramo res preveriti pri Euronews, ali to, kar želimo doseči s tem denarjem eh, in s tistim, kar želimo pravzaprav uresničiti, ali se eh, strani Euronews ta denar dejansko porablja za te namene. Kaj ti konec koncev so tu v zadju zasebne lasniške strukture, eh, kar samo po sebi ni nič slabega, ampak seveda poskušajo s svojim delom tudi zaslužiti. Kot rečeno, samo po sebi to ni problematično, ampak preučiti moramo oziroma zagotoviti, da tiste eh, naloge, ki jih financiramo s tem denarjem, tudi dejansko resničujejo. In glede tega moram priznati, da imam vedno več eh, dvomov, tudi ko gre za uredniško neodvisnost pri Euronews. Tudi to moramo eh, obravnavati, eh, sicer je potrebno pipico zapreti. Potem so tu še projekti kot je Euronet Plus, kjer gre za mreženje ali pa projekt Arte. E, mislim, da z svojimi prevodi in jeziki dosegajo uh, približno 80 odstotkov ljudi v Evropi. Nihče drug ni želel besede, tako da zdaj sprašujem komisijo, ali ima morda kakšne pripombe. Očitno ne, potem pa še enkrat Morten izvoli. Najlepša hvala. Zahvalil bi se pročevalcem v senci, veselim se že predlogov sprememb. Samo nekaj komentarjev na to, kar smo slišali. E, večino predlogov, ki so bili podani, tudi sam podpiram. Drži, da tako ustvarjalna Evropa kot Evropa za državljane nimata dovolj sredstev. E, to pravzaprav je nespremenjeno že vrsto let, vsa leta, odkar sam na tem delam, so stvari enake. E, In zopet se ponavljam, ampak mislim, da je res pomembno, da kot odbor smo enotni pri, pri tem in vedno znova izpostavljamo, da denarja manjka. Če komisija in svet želita eh, narediti to, kar pravita, morata to tudi plačati. Torej, ustrajati moramo pri tem, da se proračun ustrezno prilagodi, kot to predlagamo. Torej, po tej plati vas vse podpiram in se že veselim predlogov sprememb. Kar pa zadeva eh, solidarnostne enote, to seveda zelo podrobno spremljam in se v celoti strinjam s tem, kar je bilo povedano. Pripričan sem, da boš eh, Helga zagotovila, da eh, bo obljubljeno se tudi izpolnjeno. Eh, ampak tako ali tako sva v stiku tudi glede tega. Zelo pomembna je tudi zadnja točka, ki ste jo spostavili vi, predsednica. Mislim, da moramo res preveriti, kako so strukturirana ta sredstva. Pogovarjam sem se z Euronews in z njihovim vodstvom in nekako razumem, kaj se tam dogaja, kako se stvari financirajo. Gre za neko eh, egiptovsko zasebno družbo. Eh, pripričali so me, da to ni problematično, vendar pa po drugi strani kot parlament potrebujemo nek bolj trden način financiranja teh zadev. E, gre tudi za zgodovino, vemo, kaj se je dogajalo, ko smo se na zadnje borili okrog tega in potrebne bodo nadaljne razprave o tem. Seveda bomo poskušali tudi tu biti v vodilnem položaju. Enako velja tudi za Euronet Plus in druge pobude, kot naprimer Arte. Potrebujemo politično razpravo o prednostnih nalogah ko vidimo, koliko sredstev dejansko imamo na mizi eh, in pravzaprav se ta razprava zdaj šele začenja. Upam, da nam bo nasplošno eh, uspelo pridobiti več sredstev za to vrstne pobude, kajti, kot je Helga povedala, je to res nujno potrebno, zlasti zdaj, ko se začenja naslednje volilno leto. Eh, in pravi trenutek je, da vse na to opozorimo tudi sam, kot rečeno, bom to podprl. Uh, e, tu je vse z moje strani in kot rečeno, se že veselim predlogov sprememb. Ja, najlepša hvala. Potem smo prišli do konca do podanskega dela seje, dragi tolmači in tolmačke. Obljubila sem, da bomo končali pravočasno, zdaj nam je uspelo končati skoraj uro prej. E, mislim, da to nikogar ne moti, tudi mi imamo zdaj daljši odmor za kosilo. E, Še enkrat naj vas opomnim, da je 22. juni ob 10. rok za vložitev predlogov spremem po zvezdi s proračunom. Vložite jih, prosim, ob 11. se popravlja predsednica in eh, prosim, da predloge vložite v angliščini. Morten, najlepša hvala za dosedanje delo, hvala za delo prihodnje. Popovdne pa se ponovno vidimo ob 15. ko bomo razpravljali s komisijo o novem programu ustvarjalne Evrope. Upam, da boste števil prisotni v lepem številu. Prijetno kosilo vam želim in se vidimo kasneje.